afternoon, everybody, welcome. Pozdravljeni vsi, nadaljevali bomo z sejo odbora IMKO. Vsi ste prejeli dnevni red in če ni komentarjev, potem bomo dnevni red sprejeli v trenutni obliki. Kakor veste, se seja odbora prenaša preko spleta. Povedati vam želim tudi, da je nova različica novičnika IMKO prav tako na voljo tudi zapisnik je na voljo, zapisnik eh, seje, ki smo jo imeli maja. Če ne bo komentarjev do konca seje, bo zapisnik sprejet. In to pomeni, da lahko začnemo z poročilom o tekočih medinstitucionalnih pogajanjih. Najprej bomo slišali poročilo o dostopnosti oziroma o aktu o dostopnosti. Gospod Lockhart je žal odsoten, zato bom jaz spregovorila v njegovem imenu. Morten Lokegard se opravičuje, zato ker žal ne more biti prisoten. Ampak eh, sporoča vam ne preveč dobre novice. V pripravah na zasedanje Koreperja ta teden je postalo jasno, da se države članice niso dogovorile o posodobitvi mandata, zato se na naslednjem trialogu vredno ne bomo dogovorili o končnem rezultatu. Naslednji trialog bo v torek. Poročevalci v senci seveda menimo, da je to slabo za pogajanja. Sami smo želeli do dogovora priti še v času bolgarskega predsedovanja, države članice pa niso pokazale volje za to. Na trialogu smo pristali na to, da bi imeli trialog prej kot je bilo predvideno, zato da bi lahko stekli dodatni pogovori, ampak zadeva nažalost eh, ni obrodila sadov. Zdaj pa odprta vprašanja, mehanizem izvrševanja in pritožb. Register in mehanizem pritožb smo želeli obdržati, odpovedali pa bi se zbirki podatkov, kar zadeva nujne storitve. Parlament je podal pisni predlog na zadnji seji. Svet je na trilog prišel praznih rok, zato napredka ni bilo, kar zadeva terminale za uporabnike. Tudi tukaj ni bilo napredka. Oznake CE, mikropodjetja, MSP in grajeno okolje. Tukaj smo bili na pravi poti, ampak če si pogledamo zadnje premike v svetu, lahko vidimo, da nas čaka še dolga pot, razen če bo svet dobil posodobljeni mandat. Iz eh, sveta torej prihajajo žalostne novice in poročevalec bo to obravnaval za poročevalce v senci. Ni najbolj naklonjen petemu trialogu, zato ker svet ne kaže pripravljenosti na pogajanja. Mi ne blokiramo zadev, mi smo pripravljeni na pogajanja in govorili bomo z svetom, ko bo svet imel posodobljen mandat. Toliko o poročanju o trialogu o dostopnosti in aktu o dostopnosti. Gospa Sehnalova želi nekaj dodati. Izvolite. Hvala lepa. Podpreti želim stališče poročevalca res smo zelo razočarani. Zadnji dogodki v svetu so nas res razočarali in eh, stališče držav članic je popolnoma neprožno v trialogu, niso bili pripravljeni na pogajanja. Kot Evropski parlament menimo, da je to zelo pomemben akt akt bi moral omogočiti lažje življenje milijonom državljanov, mi pa bi morali poskusiti poskrbeti, da akt zaživi čim prej. Evropski parlament je večkrat popustil, pa nažalost nismo dosegli napredka, še posebej kar zadeva področje uporabe tega akta. res smo razočarani in v imenu socialistov želim povedati, da če svet meni, da bo parlament zdaj popustil, se to ne bo zgodilo, zato ker imamo rdeče linije in pri njih bomo ustrajali. Hvala lepa. Zdaj pa še poročanje o dosjeju o obveščanju gospod Prijeto bo malce zamudil, kolikor sem slišala, zato predlagam, da preidemo takoj na naslednjo točko. To je poročilo o trialogu, kar zadeva prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji in Ana Marija Koraca Bild je poročila, pa izvolite. News, nego... Hvala lepa, gospa predsedojoča. Mislim, da imam dobre novice. Pogajanja so v končni fazi. Vidim, da se kolege ravno kar vračajo z eh, zadnje seje, tako da vam ne bom mogla dati eh, podrobnosti, eh, ampak pred seboj imam predlog, ki so ga obravnavali. Prejela sem mandat v torek za pogajanja. V sredo smo imeli sejo z poročevalci v Senci in mislim, da imamo dobro in močno parlamentarno ekipo, ki jo z veseljem tudi vodim in vsi se eh, strinjamo, da moramo delati hitro in da moramo zaključiti eh, tekom bolgarskega predsedstva. Vsi znotraj parlamentarne ekipe in sicer v skladu z mandatom, ki je zelo jasen in močan. V četrtek smo takoj pričeli z trialogom in mislim, da je bil trialog izjemno pozitiven, konstruktiven, da je bilo vzdušje zelo prijetno in da smo prišli daleč. Eh, naj spostavim štiri teme, eh, kjer je potrebno poskrbeti za most med parlamentom in svetom, ampak mislim, da smo veliko že dosegli. In naj eh, zaključim s časovnico. Jutri mislim, da bomo imeli naslednji trialog in prepričana sem, da bodo obravnavane tudi teme, ki jih bom sedaj navedla. In potem bo 21. naslednja uh, seja. Želimo eh, zares omogočiti prosti pretok informacij in eh, ne želimo nobenih zahtev za lokalizacijo podatkov. Seveda pa je potrebno zagotoviti tudi varnost javnosti in. Menimo, da bi eh, lahko eh, ponovno uvedli to zakonodajo o popolnem upoštevanju pogodb, eh, če bi eh, bilo to popre, potrebno. Države članice želijo, eh, želijo lahek pristop eh, k lokalizaciji podankov, zato da lahko tudi uvedajo eh, sankcije oziroma kazni, če pride do zlorab strani. Eh, posameznikov. Torej, glede tega smo zelo blizu sporazumu. Seveda se sedaj pogovarjamo o svežnju, ne gre eh, za eh, pogovore o posameznih eh, točkah. Potem pa načela skladnosti, to je naslednja točka. Mislim, da je zelo pomembno, da iz besedila izuzamemo. Eh, vse eh, tiste točke, ki niso izvedljive eh, tudi v praksi. Torej nam ni všeč eh, izjava oziroma navedba upravnih postopkov splošne narave. Potem sem govorila že o sankcijah. Gre za člen 53, gre za dostopnost do podatkov za javne organe. Mislim, da smo zelo blizu sporazumu z državam članicam, ki želijo daljšo časovnico ali pa krajšo časovnico, mi želimo zagotoviti, da ne bodo sprejeti zgolj eh, začasni ukrepi. Kaj ti to po našem mnenju ne zadostuje, zato želimo jasen časovni okvir, tako da eh, države članice ne bodo eh, imele možnosti za zahtevajo vračanje podatkov za nedoločeno obdobje. Potem pa definicija oziroma obseg, eh, člen 3.5. Želimo in eh, pri tem smo bili zelo jasni, eh, vključiti tudi javna naročila in tudi države članice ugotavljajo, da bi to lahko prineslo prednosti javnim organom na lokalni ravni. Torej upam, da bomo našli dober kompromis za vse. Javna naročila so ključnega pomena za parlament. In potem še zadnja točka, ki ni zares kontroverzna, ampak eh, če sledimo eh, Evropskemu varohu osebnih podatkov, eh, potem moramo zahtevati pojasnilo v besedilu. Besedilo mora biti jasnejše zapisano, kaj ti strinjamo se, da se ta uredba ne ukvarja z osebnimi podatki in eh, da tukaj ne gre za GDPR. In to je besedilo, ki se ponavadi uporablja v eh, evropski zakonodaji in sicer se na ta način zagotovi, eh, da določena zakonodaja ne posega v eh, področje uporabe druge zakonodaje. Kar zadeva vsebino, eh, smo enotnega stališča in še zadnja točka. To je zadnja eh, točka zaradi tega, ker je nekoliko trši oreh. Parlament je v svojem mnenju dejal, da ne želimo preveč eh, predpisujočega besedila, ne želimo eh, zvezati rok eh, tistim, ki se pravzaprav pogajajo o kodeksu obnašanja in zaradi tega upam, da bomo našli dobro rešitev. Da členi ne bodo predolgi, preveč predpisujoči in tako naprej. Eh, tako eh, da bomo dali dovolj manjverskega prostora tistim, ki se bodo pogajali o eh, kodeksu ravnanja. Gospa predsedujoča, vedno sem na voljo za pogovore z poročevalci v senci, mislim, da se dobro razumemo in mislim, da bo ta uh, trilog eden izmed trilogov uh, eh, v zgodovini uh, Evropske unije, ki bo izjemno hitro zaključen, uh, kajti uh, predsedstvo želi čimprej zaključiti pogajanja. Mi smo seveda na to pripravljeni, razumemo njihova stališča. Ampak imam seveda tudi mandat, ki je bil izglasovan v Evropskem parlamentu in ga moram tudi spoštovati. Torej, potrebujemo disciplino v ekipi. Eh, in eh, pogajanja morajo potekati eh, hitro. Hvala lepa za odlično predsedovanje pretekli teden. In seveda sem pripravljena sprejeti komentarje in pa predloge kolegov. torej lahko preidemo k naslednjemu uh, poročilu. Gospa Šarncova je poročevalka, ampak ne vem, ali je tu kdo drug eh, iz odbora uh, oziroma iz skupine Alde, ki bi lahko spregovoril o njenem imenu. Ali lahko vključite mikrofon, prosim? Kaj je bilo vaše vprašanje? Trilog, or, uh, Želite podati poročilo o trialogu? Dite ni. Mogoče samo kratek komentar. Ja, zelo dobre novice imam. Pogajanja so bila zaključena in... Eh, tako ITRE kot IMKO sta poskrbela za zelo dobro eh, koordinacijo. To je bilo tudi v našem skupnem interesu. Imamo eh, oziroma potrebujemo stabilen okvir za ulaganja, za prihodnost in zelo veseli smo da smo lahko dosegli maksimalno harmonizacijo, da nismo razvodenili trenutne zaščite v določenih državah članicah in ena izmed, eh, eden izmed glavnih eh, ciljev, namreč znižanje eh, cen. Je predstavljala tudi enega izmed najtržjih orehov v pogajanjih, kajte Evropska komisija se sploh ni želela premakniti in parlament je eh, potem našel stališče v sodelovanju z svetom in na koncu smo se dogovorili za največ 19 centov na minuto. Mislim, da je to dober kompromis. Kaj ti? To daje možnost operaterjem, eh, da ostanejo konkurenčni, hkrati pa predstavlja tudi veliko prednost oziroma pridobitev za eh, naše državljane oziroma uporabnike. In prav je, da bi to odločitev formalizirali še pred volitvami prihodnje leto. Torej mislim, da eh, je tudi z časovnega vidika ta predlog izjemno posrečen. Kot sem dejal, Evropska komisija eh, ni. Eh, naredila koraka eh, v tej smeri, ampak smo mi podali predlog in smo potem sodelovali z svetom, eh, ampak komisija je potem dodala pismo k našemu kompromisu. In nekoliko čudno se mi zdi, da se je to zgodilo. Kaj ti, če se nekoliko poglobiš, takoj ugotoviš, da bi eh, potrebovali eh, ustrezno presojo vpliva pred pogajanje, ampak v zadnjem trenutku je bil potem predstavljen član, člen, ki daje le malo možnosti državam članicam, da bi eh, pridobile izjemo. Kaj torej pomeni? dobra zakonodaja. Dobra zakonodaja pomeni, da že vnaprej izboljšaš zakonodajo, ampak mi nismo ničesar izboljšali od eh, leta 2013, živimo v povsem drugačnem svetu. Torej, na koncu naših pogajanj se je zgodilo nekaj čudnega, ampak kakorkoli že. Potem uh, pa je bila podana tudi izjava in sicer v posebnih okoliščinah, uh, kar smo hitro ugotovili in uh, potem smo sprejeli sporozum. Dita je odlično pravila svoje delo in tudi bolgarsko predsedstvo nam je pomagalo. In mislim, da je parlament lahko zadovoljen z tem rezultatom in uh, lahko bomo to predstavili tudi na plenarnem zasedanju, kar je zelo pomembno. Najlepša hvala. To pomeni, da lahko zaključimo z tem poročanjem o trialogih in lahko prejdemo k naslednji točki dnevnega reda. Gre za kompromisne predloge sprememb in sicer na temo vseevropskega osebnega pokojninskega produkta. Gospod Kolin Langen je poročevalka oziroma pripravljalka mnenja. Beseda je vaša. Oh, Hvala lepa. Gospa predsedujoča, najprej pozdravljam pobudo Evropske komisije za vseevropski osebni pokojninski produkt evropske državljanke in državljane bi radi vzpodbudili, da poskrbijo za svojo osebno pokojnino. V eh, našem splošnem interesu je, da eh, poskrbimo eh, za ustrezne ukrepe in da vzpodbudimo vrčevanje z namenom osebne pokojnine pri eh, naših državljanih in sicer eh, čim bolj zgodaj. Trenutno eh, nimamo ustreznega trga za zasebno pokojninsko zavarovanje, v nekaterih državah takšnih proizvodov sploh ni in nacionalni trgi so izjemno razdrobljeni ne mogoče je eh, določen pokojninski proizvod prenesti preko meje eh, ali pa skleniti takšno pokojninsko zavarovanje v drugi državi in eh, ga potem prenesti v državo, v kateri živiš. Potrebujemo ustrezno Eh, pokojninsko zavarovanje, še posebej, če si pogledamo demografski razvoj in obremenitev, eh, ki ga bo ta predstavljal za eh, države članice pri vseevropskem osebnem pokojninskem produktu. Gde, gre torej za proizvod pokojninskega zavarovanja in ta uh, proizvod uh, mora biti preprost, uporabniku eh, prijazen, eh, jasen in tako naprej. Eh, seveda bo potrebna podpora držav članic, kajti le države članice lahko sprejmejo ustrezne davčne uspodbude in olajšave, ki veljajo tudi za primerljive nacionalne proizvode. Le, če bomo lahko to zagotovili, bo tudi zaživela ta ideja vseevropskega pokojninskega proizvoda. Pri tem eh, gre eh, za eh, proizvod, ki je namenjen starejšim državljanom, vendar pa bomo za uporabo tega instrumenta potrebovali tudi novo strukturo. Eh, vloženih je bilo veliko predlogov sprememb. 642 jih eh, imam eh, trenutno pred seboj in velika večina se ukvarja z točkami, ki so pomembne tudi za naš odbor. Veseli me, da nam je v zadnjih tednih uspelo sprejeti ti eh, širok svežen eh, kompromisov. Rada bi se zahvalila poročevalcem v senci, kajti imeli smo intenzivno in pa konstruktivno izmenjavo. Eh, dogovorili smo se glede eh, temeljnih eh, točk. Dejali smo, da je pomembna vloga eh, EUP-e, dejali se, da potrebujemo standardizirano eh, različico predpogodbenih določil. Eh, Eh, poleg tega uh, mora biti namen tega proizvoda izplačilo uh, pokojnine, pri čemer je lahko uh, na začetku izplačevanja izplačanih do 30 odstotkov uh, celotnega zneska. Naj na kratko predstavim uh, še posamezne. Uh, Točke in sicer naj bi odobritev tega pokojninskega proizvoda uh, potekala preko uh, eh, EIOPE, uh, eh, sama sem predlagala, da bi šlo za certifikacijo, oziroma uh, je bil moj glavni argument uh, ta, uh, da uh, je uh, odobritev. Uh, pojem, ki je bolj omejujoč. Eh, drugi sklop eh, se nanaša na obseg uporabe in eh, sicer smo dejali, da bi morali takšne pokojninske proizvode oziroma produkte ponujati v državah članicah vsaj pet let in zaradi tega predlagamo partnerstva. Eh, potem pa eh, predpogodbene informacije, te želimo vključiti v, neposredno v eh, uredbo in želimo navezave na uredbo PRIPS. Potem pa želim tudi, da bi bili uporabniki dobro seznanjeni z vsemi informacijami in Eh, glede eh, informacij smo se dogovorili o eh, svežno informaciji, to je torej peti sklop, šesti sklop se nanaša na standardno ponudbo, ki jo mora zagotoviti vsak ponudnik in ki mora upoštevati tehnične in pa eh, regulativne standarde EIOPE. E. Naslednji kompromis se nanaša na eh, pritožbe eh, in osmi sklop na možnost zamenjave ponudnika, deveti sklop pa na možnosti izplačevanja. In sicer eh, bi bila standardna možnost izplačilo eh, pokojnine eh, v obrokih, seveda pa bi obstala tudi možnost vnaprejšnjega izplačila 30 odstotkov. Želimo, da bi PEP predstavljal varen in pa preprost produkt, le na ta način bo lahko tudi uspešen na ravni Evropske unije v petih letih eh, morajo vsi ponudniki eh, zagotoviti eh, svoje proizvode na evropskem trgu. Zaradi tega pa bo potrebno skleniti tudi partnerstva. Kompromise smo sprejeli po pogovorjih in podpira jih velika večina skupin, socialisti, Alde in Zeleni. In zato mislim, da bomo jutri sprejeli dober instrument. Hvala lepa, gospa predsedojoča. V imenu SND dobi besedo gospoja Konsari. Najlepša hvala. Mislim, da smo eh, dosegli dobre kompromise in rada bi se zahvalila poročevalki in pa uh, njeni ekipi ter drugim poročevalcem v senci za uh, izjemno dobra pogajanja. Veseli me, eh, da so eh, glavne točke, ki smo jih izpostavili, vključene v kompromise. Zelo pomembno je, da eh, obdržimo oziroma izpostavimo vlogo EJOPE pri tem instrumentu. Potem standardizacija z strani EJOPE in pa prava zaščita kapitala ob upoštevanju inflacije. Zelo dobro je, da smo se lahko dogovorili glede, eh, tudi, eh, tudi glede stroško in pa pristojbi. PEP je eh, vse evropski instrument in zaradi tega je potrebno zagotoviti tudi varstvo potrošnikov. To je tudi vključeno v naše kompromise. Vsi potrošniki morajo imeti lahek dostop do informacij in uh, morajo imeti dovolj informacij, da lahko sprejmejo ustrezne odločitve. Poleg tega je, mogoče, je treba zagotoviti tudi možnost kolektivnih tožb in sicer na čezmejni ravni. Potrebno pa je zagotoviti tudi alternativno reševanje sporov mislim, da smo z uh, tem uh, vzpostavili uh, produkt, ki bo všeč uh, tudi mlajšim generacijam. Zaradi tega je zelo, uh, tudi, je zelo pomembno tudi obdobje veljavnosti tega proizvoda. Uh, zdi se mi dobro, da smo vključili tudi obdavčevanje v ta kompromis. Kaj ti preprečiti moramo? Uh, morebitne zlorabe. Upoštevali bomo načelo države prebivališča varčevalca. PE predstavlja tretji stebr, ki pa ne more nadomestiti prvega in drugega stebra na področju pokojninske zakonodaje. Najlepša hvala. Hvala lepa predstavnika EKR ni tukaj, torej gospod Selimovič v skupini Alde, pa ga tudi ni tukaj, Denis Tiju. Zelo uh, prijazni ste, ampak uh, sedaj smo v meni še stranka kot guje, nekako so se naše vloge zamenjale letos ta proizvod je zelo pomemben za mojo skupino. Kot sem že dejal, eh, že v preteklosti sem pojasnil razloge za to. Kolektivne pokojninske scheme bi, eh, kot smo se bali, morda morale upoštevati blažilce, ki so jih določile eh, zavarovalnice. Druga točka. kot skupina ne želimo spodbujati individualnih pokojnin kot nadomestilo, uh, kot nadomestila za uh, kolektivne pokojnine. Torej lahko eh, pride do specifične situacije, kjer je individualna pokojnina še kako pomembna, ampak potrebno je vzpodbujati eh, kolektivno pokojninsko zavarovanje za zaposlene. Tudi zaradi tega, ker eh, bodo pokojnine najbrž više, eh, če bo šlo za kolektivne pokojnine kot za individualne pokojnine. To je najbrž bolj eh, razprava odbora INTA kot pa odbora IMKO, čeprav smo se s tem ukvarjali že v preteklosti v našem odboru. Eh, pogovarjal sem se s poročevalko v odboru eh, EKON, gospo Intveld, ki mi je zagotovila, da, Econ, da je EKON upošteval oba vidika, namreč vidik poklicnih pokojnin. Zagotovljeno mi je bilo, eh, da eh, teh poklicnih pokojnin ne bodo eh, ogrožali preživci, ki so uvedeni zaradi zahtev zavarovalnic. Drugi del pa se nanaša na individualno pokojninsko zavarovanje. No, na ta način smo vse nekoliko pomirjeni. In prvi in uh, drugi eh, steber uh, sta uh, seveda pomembnejša in jih z tem tretjim stebrom ne smemo izpodkopati. Potrebno pa si ogledati tudi razvoj v odboru Ekon. Mislim, da so bili naši vidiki upoštevani, kar zadeva varstvo potrošnikov, mislim, da je eh, poročevalka vključila vse varovalke, ki so pomembne tudi za mojo politično skupino. Kar zadeva vračilo. sredstev in podobno. Moja skupina bo glasovala za to poročilo. Če se sedaj vrnem na začetek, kaj ti mislim, da je to dober korak na poti k boljši zaščiti potrošnikov. Vendar pa mislim, da bi še zmeraj morali imeti splošno razpravo o tej temi. upam, da bo rezultat v odboru Ekon na koncu dober. Ne vem, kako bi lahko to storili, nikoli nisem obrazložil svojega glasovanja na ravni odbora, ampak mogoče bi lahko to nekako vključili v zapisnik eh, te seje. Kajti nekateri eh, bodo morda presenečeni, da bomo glasovali za to eh, poročilo, ampak s tem bi se radi zahvalili za prizadevanje poročevalke. Ja, najlepša hvala. In kolikor sem razumela, lahko naredimo nekaj korakov nazaj, kaj ti v imenu Ulrike Trebesius bo spregovoril gospod Sulik. Gospa Trebesijos je naslovila celo vrsto odprtih eh, točk eh, v zadnjem krogu eh, pogajanj in veliko teh točk ni bilo vključenih v kompromisne predloge sprememb. Kompromisni predloge sprememb se osredotočajo na podrobnosti, mm, ne pa na širšo sliko. Kar zadeva varstvo potrošnikov, je bil dosežen določen napredek, ampak se zdi, da obstaja tudi nevarnost prekomerne regulacije. Eh, potem eh, pa so, tukaj, pa so tukaj tudi točke povezane z notranjem trgom. Eh, vsi menimo, da davčne olejšave za PEP ne morejo biti više od davčnih olejšav za že obstoječe proizvode. V Nemčiji že obstaja proizvod podoben PEP-u ampak eh, ta proizvod eh, ni bil ravno uspešen v trenutni situaciji. Gre za eh, ne toliko davčne olešave, ampak za pavšalne prispevke države. In kako naj bi torej deloval PEP, če ta proizvod ne deluje in če proizvod tisti, ki bodo vplačevali v ta sistem, ne bodo imeli višjih eh, davčnih olejšav. Drugič, pojavljajo se dvomi eh, za majhna in srednje velika podjetja. Eh, zahteva nastopa na vseh trgih v petih letih bo koristila velikim multinacionalkam. Eh, ki eh, so eh, ponavadi locirane v Zahodnji Evropi. To pa bo škodovalo tudi koheziji. In poleg tega obstajajo dvomi tudi glede uporabe sredstev varčevalcev za strani velikih multinacionalk v zavlaganja v manjših državah. S tem To bo imelo tudi negativne učinke na kohezijo. Tukaj govorim predvsem o členih 34 in 35 uredbe komisije. Gospa Trebesius meni, da bo predlog komisije neuspešen. Kot vidite, ni dovolj, da eh, razpravljamo eh, samo o podrobnostih, če pri tem ne upoštevamo eh, širše slike komisije. Gospa Trebezijos je eh, izrazila eh, določeno zaskrbljenost glede te uredbe na splošno, vendar pa njeni pomisliki niso bili upoštevani, eh, kajti kompromisni predloge sprememb se osredotočajo bolj na podrobnosti. Hvala lepa, sedaj pa gospod Salimovič. Dovolite, da se najprej zahvalim gospe Kolin Langen za čudovito opravljeno delo na tem dosjeju. Mislim, da je bilo sodelovanje dobro, potekalo je v dobrem duhu in mislim, da podpremo vse kompromise, ki smo jih uh, uspeli doseči. Mislim, da bomo jutri z glasovanjem odboru Ekom poslali močno sporočilo. Izpostavil pa bi pomembne vidike. Namreč treba je potrošnikom ponuditi čim večjo prenosljivost, da bodo vsi lahko imeli, naprimer, PEP v, eh, ta produkt v eni državi članici, potem pa ga lahko prenesejo v tisto državo članico, kamor bi se želeli seliti ali pa kjer bi želeli prebivati. Prav tako lahko nalagajo sočasno v reč razdelkov, če bi se tako odločili. Eh, te stvari so bile moje politične skupine zelo pomembne in seveda razumemo, da bodo morale finančna podjetja. Eh, imeti nekaj časa, da se prilagodijo tem novim zahtevam povezanih, eh, povezanim s PEP, e zato smo jim podali na voljo pet let. Torej, prenesli smo um, to um, obdobje in uh, vsak ponudnik bo lahko v petih letih, oziroma vsak uporabnik bo lahko v petih letih ponovno razmislil o svojem produktu ali ustreza njegovim potrebam. Tudi vlogo EOP e smo okrepili, sedaj ima nalogo, da nadzoruje ali pa omakne vsak produkt, ki ne bi bil skladen z našimi zahtevami. To je izjemno pomembno, kajti v Evropi je še vedno uh, veliko bank in zavarovalnic, ki ne delujejo dobro. In če imamo nekaj na evropski ravni, je to lahko pravzaprav um, uh, neke vrste. Um, stvar, ki lahko mnoge vabi k temu, da bi poskusili prenesti dolgove na druge. Tudi porabniki PEP bodo imeli uh, zajamčene navete in uh, tudi vse potrebne informacije, preden uh, kupijo takšen produkt. Potrjujemo, da uh, lahko torej podpremo vse kompromise, o katerih bomo glasovali jutri. Hvala lepa, zdaj pa še gospod Šoltes. Yeah, Hvala, le Hvala. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoča. Tudi jaz bi se zahvalil poročevalki za vse delo, ki ga je upravila pri tem dosjaju in tudi za dobro sodelovanje s vsemi poročevalci v senci. Kar zadeva kompromisne predloge sprememb, lahko povem, da kot sem že navedel tudi v elektronski pošti, vse podpiramo. Uh, gre za pobudo Evropske komisije, ki je dober predlog in spodbuja dr eh, evropske državljane, da vlagajo v zasebne zavarovalne produkte. Da pa bi bili ti v resnici tudi uspešni, je treba poskrbeti za čezmejno razsežnost, ki bo omogočala izmenjavo med skladi. Te informacije morajo biti tudi zelo preprosto razumljive za uporabnike, pa tudi pregledne na koncu bomo potem ugotovili in uh, poskrbeti moramo, da bo ta model prostovolen in to vsekakor ne sme nadomestiti javnih uh, schem ali državnih schem, ki so že uh, upeljane. Pomembno pa je, da obstaja tukaj tudi default opcija, torej opcija neplačila, ki bo omogočila potrošnikom, da uh, um, izberejo ustrezni pokojninski sklad, ki deluje na trgu. Torej, mislim, da smo uspeli pripraviti uravnoteženo mnenje, ki odraža uh, skrbi in mnenja večine poročevalcev v sencu, kar je dobro. Hvala. Torej, sedaj vračam besedo gospe poročevalki, če želela še kaj dodati, ne vem. Ich denke, Mislim, da je bilo vse že povedano in vesela sem, da bomo jutri imeli takšno soglasje političnih skupin in tega se zelo veselim. Hvala. Hvala tudi vam in res, eh, jutri glasujemo, jutri dopoledne glasujemo o tem predlogu spremembe, tako da zdaj lahko nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Gre pa za obravnavo eh, predlogov spremembe pri dosjaju neenotna kakovost proizvodov na enotnem trgu. Naša poročevalka tukaj je gospa Sagnalova, izvolite. Děkuji moc za slovo. Uh, mislim, uh, že vas mogu. Najlepša hvala za besedo. Mislim, da vas lahko obvestim, da je ta dosje v eh, zaključni fazi priprav in da je, bomo lahko o njem glasovali v našem odboru že pred poletnimi počitnicami. Prijeli smo več predlogov sprememb tudi iz vrst odbora za kmetijstvo. Dobili smo tudi mnenje odbora za kmetijstvo, za kar se zahvaljujem poročevalcu Nekovu. Pripravila sem 22 kompromisnih predlogov sprememb, po katerih se zdaj pogovarjamo s poročevalci v senci. In mislim, da bomo pri večini tem se lahko dogovorili in našli soglasje. V prvi vrsti bi se zahvalila kolegom za odlično sodelovanje in ne bom tukaj naštevala vseh eh, predlogov spremem, kajti poročilo je dokaj široko, saj navaja dejavnosti komisije, prav tako predstavlja različna druga priporočila. Omenila pa bom le nekaj vidikov. Kot prvo naj povem, da sem vesela, da bomo na notranjem trgu lahko ugotovili, da se prodajajo enaki izdelki enakih proizvajalcev, um, in, eh, ki pa imajo različno sestavo. In to, to vprašanje ni več sporno. Sedaj se že pogovarjamo o tem, zakaj je do tega prihaja. Ali je razlog za to nek objektivni dejavnik ali več tovrstnih dejavnikov ali pa gre za zavajanje potrošnikov. To, kar si zdaj želimo, je vse evropsko testiranje, ki bi temeljilo na enaki, enotni metodologiji, kajti na vkljub različnim primerom neenotne kakovosti in različnim a, testiranjem na nacionalni ravni bi si kljub temu želeli vse evropsko testiranje. Potrebujemo seveda primerljive podatke nacionalnih organov, tudi okrepljeno pod, a, sodelovanje med temi organi. Potrebujemo tudi močne potrošniške organizacije, ki pa morajo za to vrstno zdravstvene teste imeti tudi ustrezne pogoje. Uh, mislim, da bi v tej smeri pomagal tudi pilotni projekt eh, našega odbora. Pred, predlagamo pa tudi pravni okvir za varstvo potrošnikov in izvrševanje tega okvira v tistih primerjih, kjer odločitev komisije ni privedla do pozitivnih eh, rezultatov. Sprememba zakonodaje uh, torej, eh, kakršno predlaga komisije, torej komisija je dobrodošla, gre za spremembo direktive o nepoštenih trgovskih praksah. Z nekaterimi kolegi pa se še ne strinjamo glede tega, ali naj bi bila zadostna trenutna predlagana sprememba šestega člena in ali je to vrstna sprememba izvedljiva. Glede na to, da je potrebna pravna gotovost, bi bilo najbolje imeti seznam prepovedanih praks, kjer bi bili navedeni konkretni primeri, ne bi pa imeli uh, takšne situacije, kjer bi zakonodaja ostala zgolj na papirju, samo zaradi tega, ker uh, iz, uh, izvedbeni organi ne bi vedeli, kako ukrepati. To bi seveda spodkopalo zaupanje v poštene prakse na notranjem trgu. Prav tako govorimo o netarifnih ovirah za trgovino in dejansko moramo govoriti o vseh praksah na notranjem trgu, ki omejujejo izbiro potrošnikov. Pomembno pa je tudi to, da se zagotovi večja udeležba proizvajalcev in njihovih uh, označevanj in tudi uh, praks trženja. Poleg hrane pa je treba začeti zbirati podatke tudi o neprehramnih uh, proizvodih. Kolegica Virgina Borzan, ki sedi ob meni, pa vas bo obvestila tudi o mnenju odbora za javno zdravje in ga bo tudi upoštevala. Hvala, torej nadaljujemo s poročevalci v senci gospod Stefanec Zaeles. Hvala lepa, gospa uh, predsedojoča. Najprej naj se zahvalim gospe Sehnalovi za njen trud in tudi za njeno odprtost pri obravnavanju tega predloga in tudi pri obravnavanju vseh kompromisnih predlogov, kajti zelo pomembno je tukaj doseči soglasje. Uh, cenim pa tudi sodelovanje med vsemi političnimi skupinami, kajti to poročilo je res zelo pomembno in mislim, da je je tukaj zelo pomembno, da ima poročevalka tako močno in vodilno vlogo. Tri dejstva bi povdaril. Kot prvo, moramo rešiti vprašanje vloge potrošniških organizacij. Poleg tega moramo izboljšati vlogo nacionalnih regulatorjev in kot tretja, in to je najpomembnejša točka, moramo tukaj uporabiti skupno metodologijo v smislu obravnave neenotne kakovosti proizvodov, ne le prehranskih, ampak tudi drugih eh, proizvodov na našem enotnem trgu. Skupina ELS bi se želela osredotočiti na vsebino tega vprašanja. Zato smo poročevalko prosili naj zaenkrat uh, posti ob strani vprašanja embalaže in uh, določanja cene. To je razumela in menim, da moramo dejansko se takoj posvetiti bistvu in uh, upoštevati to, ki je proizvajalci in morda tudi nekateri maloprodajalci ne ravnajo uh, ustrezno na našem skupnem evropskem trgu. Mislim, da so kompromisni predlogi sprememb sedaj pravzaprav primerni. Postopek, ki ga je poročevalka predlagala, je bil po našem eh, mnenju sprejet in spremljiv in dejansko verjamemo, da bomo lahko poskrbeli za končno različico tega besedila, ki bo tem tudi uspešno sprejelo, sprejeto. Hvala, zdaj pa za IKR, e gospod Sulik. No, pritom. Najlepša hvala. V te, pri tem dosjaju smo uh, se imamo pravzaprav močne lobiste, torej imamo uh, poročevalko iz Češke, poročevalce v Senci, uh, z, uh, iz uh, Slovaške, potem tudi kolego Slovenije. Uh, z, iz vrst komisije pa je za ta dosep pristojna poljakinja. Gre za problem uh, nove Evrope in problem neenotne kakovosti proizvodov je vsekakor nekaj, česar se moramo zavedati, kajti to povzroča pritisk na proizvajalce, hkrati pa tudi ozavešča potrošnike o njihovih pravicah. Zato podpiram objavo rezultatov testiranja, tudi boljše izvrševanje v državah članicah, izmenjavo dobrih praks, krepitev dialoga z proizvajalci in z potrošniškimi organizacijami. Po drugi strani pa eh, ne smemo sedaj uh, gledati tega, kako potrošniki postajajo slepe ovce. Ne, tukaj uh, se vrtimo v krogu, ker se ne moremo dogovoriti, ali je bistveno, bistven vidik tega, da se to vrstni proizvodi sprohodajo ali da uh, o tem potrošniki niso obveščeni. Kajti zavedati se moramo, da če izdelek niže kakovosti, da je običajno tudi cenejši. Zaradi tega so nekateri kompromisni predlogi sprememb. Uh, kontradiktorni. Predlog sprememba um, se uh, številka sedem omenja legitimne razloge za različno sestavo, medtem ko predlog spremembe 21 zahteva črn seznam za prepovedanih praks, kot je ga omenila že gospa Sehnalova. Mislim, da je to zelo skrajna rešitev. In vsa, vsa ta nasprotja imajo pa eno pojasnilo. Namreč še vedno nismo opredelili neenotne kakovosti proizvodov in nismo opredeliti, uh, opredelili, za koliko izdelkov gre. V srednje veliki državi imate morda uh, eh, 2 milijona neenotnih proizvodov, mi pa tukaj govorimo morda o 300. Ta predlog je nastal zaradi vtisa, da so kakovostni izdelki pomembni za Evropsko unijo, ampak veliko zgledov pa kaže, da ta vtis ni eh, prav. Eh, je resničen tudi na zahodnem trgu, boste našli neenotne izdelke, naprimer na nemškem trgu ima pralni prašek eh, klor, v Franciji pa kaj drugega in obstaja tudi različni neenotni izdelki pice na italijanskem in nemškem trgu. Prav tako ne moremo tukaj govoriti o nepoštenih trgovskih uh, praksah oziroma jih moramo uh, razlikovati med temi in razlikami v okusih. Naprimer, zamimo za primer sladkor ali pa sladoled. Kaj je bolje za Coca-Colo, sladkor ali izoglukoza? Če bomo nekoga kaznovali, ker na mesto sladkorja uporablja glukozo, to ni prav, po mojem mnenju. Prav tako. Um, Nimamo tukaj testiranja, ki bi sledilo enotni metodologiji. Vsekakor moramo počakati na rezultate to vrstnih preizkušenj, preden od njih razsojamo. Vsi predlagani poskusi izboljšav, torej pilotni projekt za testiranje, skupna metodologija za vrednotenje testiranja, potem navodila državam članicam glede izvrševanja, uh, Uh, ukrepov v primeru neenotne kakovosti, pa tudi nacionalni projekti, za katere je Evropska komisija namenila milijon evrov. Vse to še ni bilo izvedeno, ker ni bilo časa, da bi se to v praksi stestiralo. Po drugi strani pa naj bi o tej resoluciji glasovali že julija, še preden bodo na voljo sploh rezultati skupnih testiranj. In potem, kar zadeva eh, direktivo o nepoštenih eh, eh, trgovskih praksah, ta se prenavlja, zato bi se osredotočil na to, kar je izvedljivo, ne pa da tukaj zahtevamo zakonodajne spremembe na slepo, preden sploh imamo neka trdna dejstva v rokah. Razumem željo, da bi eh, zagotovili našim eh, državljanom hitre in preproste rešitve, vendar se bojim, da na tem področju takih rešitev ni. Lahko pa bi to privedlo do negativnih posledic v smislu višjih cen, če bi eh, silili proizvajalce v to, da nudijo enak, povsem enake proizvode na zahodnih in vzhodnih trgih. Zakonodaja mora biti ukrojena po meri, tako da se uredi problem, ne pa da se oblikuje zgolj zato, da je videti lepo. Hvala. Najlepša hvala. Potem pa še v imenu skupine Alde, gospa Karancova, vendar bo v njenem imenu govoril gospod Selimovič. Hvala. Uh, Pravzaprav bom prebral govor, ki ga je Dita pripravila in mi ga poslala. Najprej bi se želela zahvaliti poročevalki za predano delo na tem dosjeju. Imeli smo možnost obravnavati dober predlog in tudi kompromisni predlogi so dobri in kot večina poročevalcev v senci tudi sama meni, da lahko podpremo veliko večino teh kompromisnih predlogov. Na podlagi teh kompromisnih predlogov bomo na koncu lahko prišli do celovitega poročila, ki obravnava neenotno kakovost proizvodov. Alde je že posredoval predloge na osnutek mnenja, tako da se tukaj ne bomo spuščali v, v podrobnosti, vendar pa nas najbolj skrbi tisti del poročila, ki govori o tistem zakonodajnem vidiku komisije, ki se nanaša na novi dogovor za potrošnike. To, kar komisija predlaga, je po mojem mnenju povsem ustrezno, ustreza temu, kar smo zahtevali. Ta vidik neenotne kakovosti vnaša v um, besedilo direktive o nepošteni trgovski praksi. Prav tako smo predlagali, da se eh, posodobi prva priloga te direktive in da se neenotna kakovost proizvodov vključi v seznam eh, nepoštenih praks. Mislim, da gre ta predlog nekoliko predaleč in ni uh, ta predlog skladen z drugimi deli tega poročila, kjer govorimo o regionalnih razlikah med proizvodi pod enotno blagovno znamko zaradi določenih eh, regionalnih razlik. Torej želimo si, da se tukaj ne bi več zauzemali za eh, črn seznam in eh, če prav razumem, tudi nekatere politične skupine eh, delijo to mišljenje. In eh, posem na koncu bi pohvalila komisijo, ki nam je prejšnji teden zagotovila metodologijo za testiranje prehranskih izdelkov. To je praktičen korak k te obravnavi tega, kako naj eh, na evropski ravni obravnavamo to vrstne izdelke. Mislim, da treba to metodologijo čim hitreje testirati v praksi, tako da bi ugotovili, ali je učinkovita. Potem pa bi potrebovali še raziskavo, ki bi dopolnjevala nacionalne. Naj še omenim, da bi um, pozdravila ekvivalentno metodologijo, ki bi bila pripravljena tudi za neprehranske eh, uh, proizvode, kajti neenotna kakovost se nanaša nanaša tako na prehranske kot na druge izdelke. Hvala, potem pa gospod Mastalka za gure, vendar ga ne vidimo v dvorani. V imenu sodelenih pa bo spregovoril gospod Šoltes. Hvala lepa, gospa predsedujoča, za besedo. Tudi jaz bi se zahvalil poročevalki za res eh, velik trud in za to, da je pripravila kompromisne predloge sprememb.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 združiti zelo različne poglede, ki jih imajo vprašalci v senci na to temo. V imenu naše prične skupine lahko povem, da so ti uh, predlogi sedaj dobro ravnoteženi in kažejo na to, katero je glavno vprašanje, ko govorimo o neenotni kakovosti proizvodov. Kar se nas tiče, je večina uh, kompromisnih predlogov sprememb dobrih in jih lahko podpremo, vendar pa se kljub temu želimo manjšo spremembo pri kompromisnem predlogu 7a, kjer bi si uh, želeli besedile konsumirati consumer regional preferences, da bi se to črtalo iz kompromisa, torej preference, ki temelijo na potrošnikih in na regijah. Kajti to je zelo težko opredeliti v praksi in tudi težko je to objektivno meriti. Menimo, da bi zaradi tega eh, to, eh, ta obeseditev lahko postala precejšna ovira pri vrednotenju prehranskih um, izdelkov. Pri 16. kompromisnem predlogu pa pozdravljamo spremembo v zadnjem delu, kljub temu pa si želimo, da bi dali močno vlogo evropskemu nadzoru, kajti bojim se, da brez nadzora ne bomo videli nobenih uh, sprememb v prihodnje. Pozivamo torej k eh, temu, da se ustanovi posebna enota, ki bo spremljala izvajanje skupne metodologije testiranja in ki bo tudi ukrepala v, v, v morebitnih primerjih neskladnosti. Kar je za nas najpomembneje, je, da se ohrani sklicevanje na prilogo številka 1 v kompromisnem predlogu 21, tako da se ne moramo strinjati z prosilom, da bi se to spremenilo tako, da bi se um, sklic na prilogo 1a črtal. Hvala. Potem pa še za FDD, gospod Ivaskevic, ampak morda bo govoril v njegovem imenu gospod Zulo. Ne. To pomeni, da lahko dobijo besedo drugi uh, člani odbora, najprej gospa Borzan. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se zahvalila Olgi za zelo dobro sodelovanje pri tem dosjeju. Še zlasti, če imamo pred očmi uh, pristojnosti odbora za okolje glede hrane. In mi smo z, eh, sprejeli znotraj odbora za. Uh, okolje, zelo pomembne kompromisne uh, predloge in uh, sedaj jih bom strnila v par besed. Dobili pa jih boste seveda tudi v pisni obliki. Naj povdarim, da neenotna kakovost proizvodov obstaja in je neposredno povezana z bistvom delovanja enotnega trga in tudi zaupanja potrošnikov. Zato je treba za to najti rešitev na ravni Evropske unije pristojni organi še niso mogli se spopasti z vidikom nenotne kakovosti proizvodov v trenutnem zakonodajnem okviru, ker zato obstaja več omejitev. Še zlasti zato, ker ne obstaja eksplicitna pravna določba in ozemeljska omejitev. Zato moramo spremeniti evropsko zakonodajo, To pa podpirajo vse politične skupine v odboru Envi. Spremeniti moramo prilogo eh, direktive o nepoštenih trgov, trgovskih praksah. Prav tako pa menimo, da je treba spremeniti zakonodajo o označevanju, tako da bi ustvarili bolj jasna pravila glede označevanja uh, Eh, izdelkov za dvojno rabo. Ne bi pa smelo biti nobenih negotovosti glede prehranske vrednosti istih izdelkov z isto blagovno znamko, razen če lahko z legitimnimi razlogi upravičimo eh, razlike, naprimer zaradi tega, da so se uporabile lokalne sorovine in eh, da je bilo treba upoštevati nacionalno pravo ali pa da so se mogli doseči nekateri drugi cilji. Ti predpisi bi morali jasneje nakazovati, kadar gre za razliko med izdelki, istovrstnimi izdelki v različnih državah članicah. Prav tako pa menimo, da bi bilo treba vzpostaviti registr o nenotnih eh, kakovosti proizvodov na evropski ravni. Eh, pozivamo k prostovoljnemu registru, v katerem bi lahko uh, proizvajalci transparentno, pregledno zagotovili informacije o svojih izdelkih. Komisija pa bi morala vzpostaviti direktorat že v, v okviru obstoječe agencije Evropske unije, ki bi lahko izvajal prevedbe v tovarnah in ki bi lahko izvajal tudi presoje v proizvodnih uh, procesih, kadar bi obstajal sum neenotne kakovosti. Komisija pa bi morala upoštevati tudi vse druge dejavnike, ki prispevajo k razdrobljenosti našega enotnega trga. Potrošniška organizacija in industrija pa bi morali eh, prispevati k večjo zaveščenosti potrošnikov glede neenotne kakovosti proizvodov in glede njihovih značilnosti. Odbor Envi bomo, o, bo glasoval o tem dosijajo v sredo. Kot sem že povedala, vse politične skupine podpirajo vse te omenjene točke in glede na našo pristojnost upamo, da jih boste tudi v odboru Inko podprli. Hvala. Hvala vam. Sedaj pa še gospa Kolin Langen. Ja, dank, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Govorila bom v imenu gospe Kun, ki eh, žal eh, zamuja z letalom, poslala pa mi je svoje stališče v angleščini. Kot prvo bi želela se zahvaliti gospe Sehnalovi za njeno sodelovanje in za to, da je pripravila to poročilo. Zahvaljujem pa se tudi vsem pročovcem senci za izražen interes za to temo. Imam pa nekaj konkretnih uh, vidikov in pozivam, da bi se v to razpravo vključili tudi kolegi iz zahodnega dela oziroma iz starejših držav članic Evropske unije, kajti to ustvarja vtis, da gre za problem, ki zadeva zgolj srednjo in vzhodno Evropo. Gre za problem, ki ga morda vidimo v naših državah, ampak ne gre zgolj za uh, razlikovanje med vzhodom in zahodom. Veliko krat je to vprašanje povezano z dobavnimi verigami in z distribucijo. Gre za nepoštene trgovske prakse, kajti če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 ribje palčke, kot jih vidite v Pragi in jih kupite v Pragi, morate kupiti tudi, uh, lahko kupite tudi na portugalskem in tukaj ne gre za preference potrošnikov. Kako naj bi torej odpravili uh, prakso, ki vznevoljuje toliko potrošnikov? Mislim, da je treba spremeniti česti člen v direktivi o nepoštenih trgovskih praksah, vendar pa nisem celoti prepričana, da uh, bo ta eh, eh, člen sam po sebi rešil problem. Še vedno se mi zdi, da bo zelo težavno in drago za pristojne organe držav članic, eh, da bi izvajali preiskovanja ob vsakem posameznem pravil, izdelku. Imeti bi morali jasne predpise in Eh, eh, proizvajalci pa lahko uporabijo drugo embalažo, če želijo s tem pokazati, da je določen izdelek nižje kakovosti. Hvala. Hvala lepa in gospod Pospišil kot zadnji govornik v tem okviru. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča govorim kot običajen član tega odbora, vsekakor pa bi želel podpreti to poroče, eh, poročilo in poročevalko, ki je opravila ogromno dela. In uh, mislim, da so kompromisni predlogi sprememb zelo dobro o ravnoteženju, o katerih bomo jutri glasovali. Zahvalil pa bi se poročevalki tudi za to, da je sprejela in upoštevala moje predloge sprememb, ki sem jih predložil kot običajen član odbora. To zelo cenim, kajti skoraj, da vsi moje predlogi sprememb so bili upoštevani, kar je dokaj redko. Uh, Mislim pa, da bo to poročilo vsekakor pomagalo razrešiti to pomembno vprašanje. Ne želimo gibati, ali gre za vprašanje, ki zadeva zgolj nove države članice v srednjem in vzhodnem delu Evropske unije, ali pa gre za problem, ki zadeva tudi starejše države članice. Vsekakor pa želim povedati, da je za Češko to velik problem in če tega problema ne bomo razrešili, bo omajan ogled Evropske unije ravno zaradi vidika uh, neenotne kakovosti proizvodov. Torej, če želite podpreti uspeh evropske integracije na češkem, je to nekaj, kar moramo uh, upoštevati. Podprl bi kompromis 18 v tem uh, skušamo jasno opredeliti, kaj neenotna kakovost sploh je, kaj ti opredelitev v prvotnem osnutku direktive ni dovolj dobra. Mislim pa, da ta natančnejša opredelitev sedaj prispeva k razrešitvi problema. Prav tako pa sem vesel, da pri kompromisnem predlogu spremembe številka 14 poročevalka govori tudi o vlogi, uh, ki jo lahko odigrajo potrošniške organizacije, kajti ni zgolj država tista, ki se mora soočati s to problematiko. V to je treba vključiti tudi nevladne organizacije in potrošniške organizacije. Tudi kompromisni predlog spremembe 11 je zelo pomemben, govori o čezmejnem vidiku, kajti veliko teh vidikov je dejansko čezmejnih in organi zgolj ene države članice ne bodo nikoli kost temu problemu. Potem eh, kompromisni predlog spremembe številka 17 govori o urejanju in o odpravi nepoštenih trgovskih praks. Tako kot poročevalka tudi sam menim, da je vprašanje nenotne kakovosti proizvodov nekaj, kar bi moralo veljati za nepošteno trgovsko prakso in da bi moralo to biti vključeno tudi v prvo prilogo direktive. Pod tako bo potrošnikom jasno, da so to vrstne prakse nezakonite. Razlikujeva pa se o mnenju glede vprašanja, ali bi bila ustreznejši instrument direktiva ali uredba. Kljub temu pa se zahvaljujem poročevalki eh, iz vsega srca za njeno delo in mislim, da bomo s tem vsekakor lahko lažje prišli do rešitve. Hvala, sedaj pa nekaj končnih pripomb in komentarjev iz ust poročevalke. Ja bih htjela v prve řadě poděkovat všem kolegům za jej... Najprej bi se želela zahvaliti vsem kolegom in kolegicam za komentarje. Seveda se zavedam dejstva, da so mnenja različna, že na začetku so bila različna in morali smo jih približevati. Še naprej bomo delali na tem, da še naprej bomo usklajevali podrobnosti, tako da bomo julija pripravljeni na glasovanje. Torej, hvala lepa še enkrat vsem za so sodelovanje. Hvala. Hvala. Glasovali bomo dejansko na naslednjem srečanju julija, tako da vam želim vse dobro pri zaključevanju poročila. To pomeni, da lahko nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Uh, govorili bomo o osnutku mnenja glede splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019. In tu je naš poročevalec, gospod uh, Selimovič. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednica. Predstavil bom osnutek mnenja, ki sem ga pripravil za to, da bi prispeval k razpravi o splošnem proračunu EU za leto 2019. Sveda je mnenje pripravljeno z vidika odbora IMKO. Srečal sem se s poročevalcem iz eh, odbora za proračun. Na enem od prejšnjih zasednic smo imeli izmenjavo mnenj. Zdaj pa bomo skupaj pripravili mnenje, ki odraža mnenje našega odbora v zvezi s številkami, ki jih je predstavila komisija. Številke smo analizirali in iz njih potegnili nekaj sklepov, ki sem jih vključil v poročilo. Prvič, zadovoljni smo, da so prednostne naloge odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov upoštevane. Komisija je to upoštevala. če upoštevamo število vrstic, lahko vidimo, da smo dobili 2,64 odstotkov več v zvezi z zavezami za plačila. In to je eno od naših sporočil poročevalcev. Prav tako je tudi več zavez, kar zadeva posodobitev carinske unije. Jutri bomo govorili o novem predlogu, zato da bi preložili rok za uporabo elektronskega sistema za interakcije med gospodarskimi akterije. To bomo preložili na leto 2025. Po mojem mnenju bi to morala biti prednostna naloga za komisijo v naslednjih letih, zato da ne bo treba sprejeti podobne zakonodaje čez dve ali tri leta zelo pomembno je, da se uvedejo elektronski postopki čim prej, kajti to pozitivno vpliva na trgovino, prost pretok blaga in tudi na vse gospodarske akterje v EU, kajti zaradi tega bo birokracije in upravnega bremena mnogo manj. Tretjič, skrbi me povečanje pri 19.2, kar zadeva potrošniške programe to ni v skladu z izzivi, zato ker je denar je zdaj na voljo manj za zaščito potrošnikov, še posebej v spletnem okolju. Obžalujem, da je prišlo do reza. Zanima me, ali lahko komisija razloži, zakaj so se odločili vrčevati pri tako pomembni točki. Četrtič, pripravil sem tudi odstavek v zvezi z programom Kosme, ki podpira MSP. Kolegice in kolegi so ugotovili, da je. Yeah sredstev manj za 20 odstotkov, ampak številke smo potem še dodatno analizirali in prišli do sklepa, da je prišlo do zmanjšanja samo zaradi podrobnega izračuna preostalih zneskov. To so glavna sporočila, ki sem jih želel posredovati odboru za proračun v svojem osnutku mnenja. Veselim pa se seveda razprave s drugimi poročevalci v senci in njihovih prispevkov v obliki predlogov sprememb. Skupaj bom poskusil pripraviti jasno in dobro zastavljeno mnenje, ki bo posredovalo mnenje odbora IMKO v zvezi z proračunom za 2019. Hvala. Gospa Tun je poročevalka v senci za ELS, ampak gospod Štefanec bo spregovoril v njenem imenu. Hvala. Hvala lepa, gospa predsednica, v imenu gospe Tun se želim v njenem imenu opravičiti. Hvala gospodu Selimoviču za. To, da je predstavil osnutek mnenja, mislim, da je to odlično izhodišče za nadaljne razprave in v mnenju moramo biti jasni. Skupni trg je eden največjih dosežkov Evropske unije, zato je smiselno, da poskusimo okrepiti varstvo potrošnikov in skupni trg sam. Strinjam se z večino elementov, ki ste jih izpostavili v osnutku, slišati pa želim, zakaj je sredstev za plačila, za upravljanje in za orodje za upravljanje manj. To so ključni elementi v proračunu, zato da države članice motiviramo ali na nje nekoliko pritisnemo, da bolje izvršujejo pravila skupnega trga. Jaz bi predlagala povečanje tukaj. Zanima me, ali nam komisija lahko pove tudi nekaj o statusu foruma za skupni trg. To zamisel smo pripravili mi v odboru IMKO. Šlo je za pilotni projekt in potem pripravljalni ukrep, ampak parlament je potem vsako leto manj sodeloval v pripravah na ta projekt. Zanima me, ali se še kaj dogaja v zvezi s tem in zanima me, ali bo parlament v prihodnosti bolj vključen. Prav tako podpiram pilotne projekte za naslednje leto, zlasti tisti o ocenjevanju domnevne razlike v kakovosti izdelkov na skupnih trgih, na skupnem trgu, pa tudi kar zadeva morebitno nepošteno profiliranje kupcev in prilagajanje cen. Gospa Fajder je to predlaga. Letalske družbe uporabljajo tako imenovano profiliranje potrošnikov. Tudi predlog gospe Komi je dober in predlog gospoda Švaba in gospoda Marineska se mi prav tako zdi dober. Vsi ti projekti so zelo zanimivi in bodo prispevali k boljšemu delovanju skupnega trga, prav tako pa bomo okrepili varstvo potrošnikov. Hvala. Hvala lepa. Gospa Grepini za socialista, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala poročevalcu za celovit osnutek mnenja. Mislim, da je uspel vključiti vse naše pomisleke v zvezi s proračunom in v zvezi s varstvom potrošnikov. Sama pa želim izpostaviti nekaj elementov, ki bi jih prav tako morali vključiti, po mojem mnenju. Predlagala bom nekaj predlogov sprememb v to smer. Boljši dostop do podatkov za potrošnike, boljši pregled nad trgom. Vsi poznamo škandale glede izdelkov, ki niso bili varni. Povdariti moramo torej varnost izdelkov. Vlagati moramo tudi v kampanje obveščanja potrošnikov, kajti včasih se kršijo pravice potrošnikov, potrošniki pa ne vedo, kako se lahko borijo za svoje pravice. Okrepiti moramo torej zaščito potrošnikov, predlagala pa bom tudi nekaj predlogov sprememb, zato da bi okrepili sredstva za tri proračunske vrstice. Imamo digitalni skupni trg in mislim, da bi morali temu nameniti več sredstev. 33 nič 4 nič 1, varstvo interesov potrošnikov. Tukaj imamo več sredstev za naslednje leto, ampak mislim, da jih potrebujemo še več. Prav tako bi morali ukrepom za krepitev konkurenčnosti MSP-jev nameniti več sredstev. MSP-jev je vedno več in to pomeni, če bomo ohranili raven financiranja na enaki ravni, bodo MSP-ji dobili manj. Prav tako bi morali ukrepiti proračunske vrstice v zvezi s podjetništvom in v zvezi z dostopom MSP-jev do trgov. Vsi se pritožujejo, zaradi omejenega dostopa do trga strani MSP-jev. Nič dve, nič dve, nič dve, tudi to vrstico bi morali okrepiti. Govorim o mikropodjetjih. Več denarja bi morali zagotoviti v obliki zasebnega kapitala, kajti podjetje se srečujejo s težavami na tem področju. Hvala, gospod Sulik. Izvolite. Najlepša hvala. Danes je pa res moj dan. Gospod eh, Selimovič, gospod Dalton, hvala za. Gospod Dalton se zahvaljuje za vaše delo. Okrepiti moramo skupni trg, to je jasno, in proračun za to je ključnega pomena, da to dosežemo. Veliko konkurenčnosti je odvisno od tega, kako se bomo prilagodili digitalni revoluciji in to mora biti v proračunu prednostna naloga. Poročevalec v mnenju opozarja na to, da mora biti okolje zdravo in da bo to pripomoglo k zaključenju skupnega trga. Gospod Dalton meni, da bi to moralo biti naše delo v Imku in da bi to morala biti prednostna naloga v proračunu. Sredinski zakonik Unije je še eno ključno orodje Evropske unije, ki mora biti ustrezno podkrepljeno z finančnimi sredstvi, prav tako pa potrebujemo ustrezne informacijsko-tehnološke sisteme. Poenostaviti moramo carinske postopke in poskrbeti, da se bodo bolje izvrševali. Tako se bomo borili proti goljofijem in gospod Dolten je zelo vesel, da je to vključeno v mnenje. NSP-ji so hrbtenica našega gospodarstva, zato gospod Dalton podpira ustrezno proračunsko vrstico za kosme. Gospod Dalton tudi meni, da bi morali povdariti prednosti fiskalne odgovornosti. Sredstva so omejena, zato moramo ob krepitvi proračuna na eni strani iskati morebitne reze kje drugje v proračunu. Hvala. Iz guje ne vidim nikogar, tudi iz vrzelenih ne vidim nikogar. Gospod Zulu, ne. Dobro, to pomeni, da so spregovorili vsi poročevalci v senci. Gospod Selimovič, želite podati kak eh, končen komentar? Hvala. Vsem. Awesome. Oglasili se bomo spet, ko bodo vloženi predlogi sprememb. Hvala lepa. Hvala. Rok za vložitev predlogov sprememb je 26. juni opovdne. Predloge sprememb pa bomo obravnavali 11. julija. Preden nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu, kar zadeva skladnost. Želim dati besedo gospodu Prijetu, da nam pove več o trialogu, kar zadeva obveščanje. Izvolite. Lugar, po... Hvala lepa. Hvala za razumevanje, hvala, da ste bili pripravljeni sprejeti začasno preložitev te točke. Bil sem v drugem odboru, težko je biti na dveh mestih hkrati. Imeli smo tri neformalne trialoge v zvezi z to direktivo in prišli smo zdaj do sporozuma, kar zadeva to direktivo. Še vedno obstaja še kar nekaj vprašanj, ki jih moramo rešiti. Težko bo priti do cilja v času bolgarskega predsedovanja, zato mislim, da bomo morali poskusiti to se je pripeljati do cilja v času avstrijskega predsedovanja. Nekaj manjših vprašanj je ostalo odprtih, ki pa so zelo pomembna. Gre za direktivo, ki je sicer kratka, strnjena, ampak obstajata dva problema, ki imata precej velik politični vpliv pomen. In sicer gre za konflikt demokratične legitimnosti, ko govorimo o suverenosti držav članic pri potrjevanju zakonodaje. To bi lahko vplivalo na direktivo o storitvah v okviru obveščanja. Gre za politični konflikt. V zvezi s tem smo imeli poglobljeno razpravo, dobili smo kompromis. Mislim, da kompromis eh, predstavlja skupno mnenje večine v odboru. Z praktičnega vidika vam lahko povem, da smo se s komisijo in svetom dogovorili o vseh vprašanjih v zvezi s to direktivo, razen v zvezi z nekaterimi pomankljivostmi oziroma malenkostmi, ki jih moramo še rešiti. Najprej, kar zadeva demokratično legitimnost, obveza o obveščanju, dosegli smo dogovor, ki upošteva besedilo parlamenta, še posebej, kar zadeva izuzetja in izjeme. Naprimer, klauzula o nujnih primerjih, zato smo si prizadevali v parlamentu. Pa tudi uvajanje številnih primerov, kjer ni potrebe potem, da bi še enkrat izvajali obveščanje, če je obvestilo že bilo poslano prej. Člen 6 je najbolj pereče vprašanje. Gre za obdobje mirovanja. Komisija pravi, da komisija oziroma država članica ne bo mogla sprejeti zakonodajnega predloga, če je komisija državo članico predtem obvestila, da se lahko pojavijo težave v zvezi s tem. V Evropskem parlamentu smo si prizadevali za to, da bi to rešili. Izbrisali smo to splošno izuzetje in ugradili smo klauzulo za obdobje treh mesecev, kar zadeva ta sistem obveščanja. Za svet je to še naprej rdeča linija. Ne, strinjajo se s tem, če mi ne bomo popustili pri tem obdobju mirovanja. Na zadnjem trialogu smo se dogovorili o novi obliki predstavniki komisije, parlamenta in bolgarskega predsedstva smo si res prizadevali za to, da bi besedilo zastavili drugače. Zdaj ne bi več uvirali morebitnega obvestila za državo članico, pa vendar bi obdržali dialog, zato da ne bi oblikovali neutemeljenih ovir na skupnem trgu. Trenutno je vse skupaj samo predlog, ampak mislim, da bomo dobili mandat za pogajanja s svetom v zvezi s tem. Preučiti pa je treba ustrezno uvodno izjavo ki bi nekoliko pojasnila politične posledice tega novega člena, ampak mislim, da smo uspeli rešiti bistvo in mislim, da smo dosegli veliko napredka, še posebej na zadnjem trialogu. Hvala poročevalcem v senci, zelo so bili razumevajoči in hvala za to, da so res bili pripravljeni storiti vse, da se odpravijo blokade v zvezi s tem členom. To je bilo eno najbolj pomembnih vprašanj, ki smo jih obravnavali. Ostajata še dve vprašanji, ki nista nepomembni, morda jih bomo nekoliko lažje rešili. Gre za sedmi člen. To je povezano z učinkom sklepa v okviru te direktive. Komisija pravi naslednje. Če ni sporozuma po obvestilu, lahko komisija izda sklep v zvezi s, to, s tem obvestilom. V Evropskem parlamentu smo sprejeli sporozum, da sprejemamo priporočila razen člena 4b. pri členu 4b smo želeli imeti odločitev, kajti želeli smo se omejiti na to, kar je v trenutni direktivi o storitvah. Spet, svet meni, da je to rdeča linija, želijo si, da bi vse spet šlo nazaj na raven priporočil. Ampak eh, mislim, da lahko ta problem rešimo. Poglejte si samo primer eh, člena 6. V sedmem členu mislim, da bomo prav tako lahko prišli do želene rešitve. In še zadnje vprašanje je naslednje. To je nekoliko občutljiva tema, kajti o tem smo govorili tudi v odboru. Kar zadeva področje uporabe obvestil v četrtem členu, je svet v zadnjem trenutku vključil zahtevo, da se izključijo mestni načrti. Evropski parlament ni imel časa o tem razpravljati v odboru IMKO. Predlog je bil podan res v zadnjem trenutku, ko smo poskušali doseči skupno stališče. Sporočevalci v senci smo pripravili neke vrste operativno odločitev, da sprejmemo trenutno besedilo v direktivi, ampak problem je naslednji. V svetu sta Nemčija in nizozemska predstavnici enega bloka, drugi blok pa vleče v drugo smer. Nekoliko bomo morali počakati, da vidimo, kako bodo zadeve stekle v svetu, preden bomo lahko nadaljevali. V vsakem primeru pa želim povedati, da smo dosegli napredek, smo blizu sporazuma. Kar nekaj sprememb v zadnjem trenutku je bilo uvedenih v času bolgarskega predsedovanja, ampak mislim, da smo dosegli kar nekaj napredka. Še enkrat se zahvaljujem Evropski komisiji, hvala kolegicam in kolegom, hvala poročevalcem v senci za odlično upravljeno delo. Prav tako pa se želim zahvaliti tehničnim strokovnjakom, ki so nam zagotovili veliko pomoči in hvala tudi administraciji. Hvala. Hvala lepa. To pomeni, da lahko prejdemo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za obravnavo predlogu sprememb v zvezi z pravili in postopki za zagotavljanje skladnosti s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njenega izvrševanja. Nikola Danti je poročevalec. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa vsem kolegom, ki se jim zahvaljujem tudi za predloge sprememb. Hvala lepa, da so na ta način prispevali k razpravi o tej pomembni točki. Gre za našo skupno želje, da izboljšamo besedilo Evropske komisije in da ga prilagodimo novim prioritetam. Zaradi tega pripravljamo tudi kompromisne predloge sprememb. Besedilo je zelo dolgo, gre za različne člene in sam se bom osredotočil zgolj na najbolj kontroverzne točke. Najprej četrti, členek, četrti člen odgovorna oseba. Seveda moramo poskrbeti za čim boljšo vsebino tega člena in eh, da moramo predlog komisije pozitivno sprejeti. Zagotoviti pa moramo tudi dodano vrednost. Naš cilj mora biti, da zagotovimo, da bi lahko zaupali vsakemu proizvodu, eh, ki se pojavi na evropskem trgu in eh, seveda ne želimo neskladnosti z našimi pravili, ne želimo pa tudi prekomernih eh, birokratskih ovir. Mislim, da bi glede na uložene predloge sprememb morali nadaljevati z vzpostavljanjem organa, ki bo nosil večjo odgovornost, čeprav proizvajalci sto odstotno ostajajo odgovorni za skladnost svojih proizvodov. Vendar pa bi lahko tak eh, organ eh, pomagal eh, k preprečevanju neskladnosti proizvodov na evropskem trgu obstajajo že različna uh, določila iz leta 2008 za ponudnike proizvodov na evropskem trgu. In eh, zahteve za proizvajalce so že veliko strožje od eh, zahtev za uvoznike. Uh, vloženih je eh, bilo veliko predlogov sprememb, Karas, eh, Gepard in drugi so vložili eh, predloge sprememb v povezavi z členom 4. Po mojem mnenju je potrebno zagotoviti, da ne bo neskladnosti z določili mednarodne trgovinske organizacije kajti ta ne predvideva eh, razlikovanja med proizvodi Evropske unije in pa proizvodi, ki prihajajo iz tretjih držav. Proizvajalci tretjih držav ne smejo biti v slabšem položaju od proizvajalcev Evropske unije. Edina zahteva, ki jo lahko postavimo, je, da eh, vsi eh, ponudniki proizvodov na evropskem trgu spoštujejo strožja določila. Vendar pa so določila za eh, ponudnike iz Evropske unije že sedaj strožja. Potem pa je tukaj tudi člen 7, ki naj bi ga vključili v predlog Evropske komisije. Tukaj gre za sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem. Nismo proti temu, vendar pa menimo, da je potrebno preprečiti na vzkrižje interesov. Potrebno je preprečiti pristranskost pri izvedbi uradnega nadzora. To je tudi šipka točka eh, organa za nadzor trga in potem člen 14, pristojnosti nacionalnih organov. Glede te točke mislim, da je predlog Evropske komisije povsem smiseln. 14. člen eh, govori o pristojnosti nacionalnih organov, o tem, eh, da se te pristojnosti izvajo sorazmerno in v skladu z nacionalno zakonodajo. Eh, številni predlogi sprememb izpostavljajo ta vidik in eh, zato bomo poskušali eh, to točko še bolj izpostaviti. Potrebno je zagotoviti učinkovit nadzor trga. V predlogu Evropske eh, komisije je eh, predvidena tudi možnost spostavitev eh, spletne strani in ta možnost mora biti povezana z ustreznimi postopkovnimi določili. Naslednja točka je nadzor na spletu in pa tudi nove tehnologije. Tradicionalne oblike nadzora eh, niso eh, ustrezne za nadzor na spletu, kjer pa se danes upravlja vedno več transakcij. Eh, ne želimo sprejemati ad hoc določil, vendar pa je potrebno zagotoviti specifičen nadzor. spletna trgovina mora biti izpostavljena enakemu nadzoru eh, kot pa tradicionalna trgovina, tako da, bodo, da se bodo potrošniki počutili varne. Enako pa velja tudi za nove izzive, ki se pojavljajo na spletu. Tukaj govorim tudi o umetni inteligenci. Države članice eh, morajo spoštovati svoje pristojnosti in zagotoviti ustrezen nadzor nad proizvodi. Naslednja točka, ki je zelo pomembna, eh, je točka sodelovanja na evropski ravni. Eh, predlagamo sodelovanje nacionalnih izvedencev, eh, kot ga je predlagala že Evropska komisija. Potrebno pa je zagotoviti tudi izmenjavo informacij, pripravo skupnih analiz. Potrebno je poskrbeti za dobro koordinacijo in pa skladnost pravil. In zaradi tega mislim, da bi lahko medsebojno ocenjevanje predstavljalo dobro vzpodbudo za nacionalne organe. Na ta način bi lahko ugotavljali, kako učinkovit je njihov nadzor in kako uh, učinkovita je njihova metoda dela. Zelo pomembna tema, celo ključna tema pa je, tema finančnih sredstev. Finančna sredstva so predpogoj za učinkovit eh, nadzor nad trgom. Potrebujemo več sredstev na evropski ravni za financiranje skupnih dejavnosti, za skupne raziskave, pa tudi na nacionalni ravni in sicer v podporo vsakodnevnim dejavnostim. Po mojem mnenju, bi potrebovali večji finančni prispevek v eh, prihodnem eh, finančnem okviru, ampak menim, da eh, na voljo preprosto ne bo dovolj sredstev in zaradi tega potrebujemo avtomatične instrumente za nadzor trga. Torej upam, da, bodo, da se bodo kolegi z mano strinjali da potrebujemo jasne zaveze strani držav članic. In na zadnje še drugi eh, člen eh, gre za eh, obseg veljavnosti. Ta uredba mora biti del svežnja iz leta 2013. Torej, ne moremo pričakovati, da bo ta uredba rešila vse težave, ki so nastale eh, zaradi neizvajanja eh, zakonodaje v preteklosti, ki jo je Evropski parlament z večino podporil. Eh, Evropski svet pa je sprejel uradno stališče. Menim, da velika večina kolegov podpira eh, stališče, da ne razširimo obsega delovanja eh, te uredbe. Tukaj eh, gre zgolj za vključitev dodatnih kategorij proizvodov, potrebno pa moramo najti čim boljše rešitve, eh, zato da pripravimo učinkovito besedilo, ki bo zagotovilo možnost delovanja pristojnih organov in ki bo hkrati upoštevalo različne pravne sisteme, ki si med sebojno celo nasprotujejo. Tako, dragi kolegi, naj zaključim, pripravljamo kompromise za eh, preostale člene eh, tega besedila. O tem bomo razpravljali na seji poročevalcev v senci in potem Julija morda tukaj v odboru. Naj se zahvalim poročevalcem v senci, eh, z katerimi smo izjemno dobro sodelovali in upam, da bo tudi svet pod novim avstrijskim vodstvom naredil odločilen korak pri pregledu tega dosjeja. In tako upam, da bomo lahko pričeli z eh, trialogom čim prej in da bomo eh, sprejeli eh, sporazum do konca tega sklica. Hvala lepa. Gospod Štefanec bo spregovoril v imenu poročevalca v senci skupine ELS. Hvala lepa. Poročevalec v senci je na zasedanju drugega odbora tudi tam je zelo pomembna seja. Torej, poročovalec v senci se zahvaljuje gospodu Dantiju in izpostavlja naslednje. Zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom, ki so prispevali k predlogu z svojimi predlogi sprememb. Nihče ne postavlja pod vprašaj glavnega namena predloga ki je naslednji. Izboljšati želimo delovanje organov za nadzor trga in njihovo sodelovanje. Prav tako želimo poskrbeti, da bodo izdelki skladni in da bodo s tem predstavljali eh, prednosti za potrošnike in nadzornike hkrati. Vse politične skupina in vsi člani so predložili svoje predloge sprememb, sam pa želim izpostaviti štiri točke med predlogi sprememb, ki bodo v središču razprave. Prvič. Tako imenovano vprašanje glede skladnosti in ali podatkov o skladnosti v četrtem členu. Na zadnji seji je Evropska komisija izrazila pomisleke v zvezi s tem, ali naj razširijo svoj predlog. To zadeva samo podatke o skladnosti. Mislim, da bo zelo pomembno, da se oblikuje jasen pravni okvir in odgovornosti za vse gospodarske akterje, odvisno od njihovega položaja v dobavni verigi. V sklepu 768 iz leta 2008 že imamo jasne predpise v zvezi s tem. In to bo veljalo tudi za namene te uredbe. Zelo pomembno je, da se preuči položaj vsakega gospodarskega akterja v dobavni verigi. Če se na skupni trg unese proizvod, potem je treba tega akterja obravnavati podobno kot uvoznika. Nobenih izjem ne sme biti za spletne operaterje, kajti tako bi lahko akterji iz tretjih držav prišli na evropski trg. Memorandumi o razumevanju iz 7. in 8. člena. Jasno je, da obstaja nasprotovanje 7. členu domnevno na skrižju interesov je preveč močno. Dobro bi bilo, če bi imeli ustrezen osmi člen, zato da bi preprečili na skrižju interesov na tem mestu. Omrežje skladnosti ali komisija bi se lahko bolj vključili in to bi lahko bila rešitev. Mislim tudi, da je zelo pomembno, da še naprej razmišljamo o sodelovanju na lokalni ravni med organi za nadzor nad trgom in lokalnimi podjetji. To je še vedno dober element v sedmem členu. Tretjič. Dejavnosti organov za nadzor trga. Tukaj imamo v mislih 12. člen. Zdi se mi, da to ni kontroverzen člen, ampak pri predlogih sprememb vidim to možnost, da bi lahko bili preveč strogi do organov za nadzor trga samih. Problem je, da imajo organi premalo sredstev na voljo za to. Jasno, moramo zastaviti pravila, kakšni so postopki, ki morajo organi za nadzor trga slediti. Drugače bi lahko nenamenoma ogrozili njihovo učinkovitost. Četrtič in zadnjič, kar zadeva pristojnosti in naloge organov za nadzor trga v 14. členu. Vem, da na interni ravni obstajajo določeni pomisleki v nekaterih političnih skupinah. Vem, da imamo ustrezne določbe za to, da se bodo spoštovali različni pravni sistemi v državah članicah. To pa pomeni, da organi za nadzor trga ne bi imeli vseh pristojnosti neposredno ali samodejno. Še vedno bi države članice morale izdati sodni nalog za to morda bi lahko uporabili besedilo iz uredbe CPC, zato da bi rešili ta problem. Veselim se že zaseden poročevalcev v senci in prepričan sem, da bomo lahko prišli do cilja, do roka. Hvala. Hvala. V imenu Dana Daltona bom prebrala njegove komentarje, zato ker nažalost ne more biti prisoten. EKR podpira posodobitev režima za nadzor trga v Evropi. Nekateri zadnji dosije glede tehnične harmonizacije, glede homologacije za motorna vozila, naprimer, so prevzeli poročevalci iz EKR. Mi smo izboljšali pogoje na skupnem trgu, tako na ravni nadzora, kot tudi na ravni priložnosti in poenostavitve za organe in gospodarske akterje. Vseeno pa nas skrbijo nekateri predlogi in priporočila, po našem mnenju, bo to zapletlo življenje in ne poenostavilo življenja in to bo pomenilo, da so organi za nadzor trga v težjem položaju. EKR meni, da bi moral biti prisoten uradnik za skladnost, pri velikih podjetjih in MSP-jih, ki so zunaj EU. Če bi bila situacija obrnjena, ne bi podprli pobude, da bi morala evropska podjetja imeti uradnike za skladnost za vsako državo, kjer delujejo organi oziroma podjetja EU. Pravna služba je dejala, da je to v skladu z določili STO, ampak to je pirova zmaga, zato ker to, me, to določa le, da bi tudi maščevalni ukrepi bili zakoniti in to bi pomenilo, da bo poslovanje dražje. To ni dobro zamisel in ne razumemo, zakaj bi vsa podjetja morala plačati za to, če so ukrepi namenjeni samo proti manjšini, ki krši predpise. Pristojnosti za organe za nadzor trga so zelo obsežne, vključno z zasegom blaga in izvajanjem podrobnih preiskav brez jasnih varoval. V dosejev za homologacijo smo po našem mnenju sprejeli boljša pravila, kajti skrbi nas, da bi z prekomernimi pristojnostmi organi za nadzor trga lahko zašli v težave. Naprimer, pristojnosti za zapiranje spletnih strani, tukaj bi se lahko organi za nadzor trga znašli v velikih težavah. Tudi govori se o kvoti za nadzor na trgu. EKR meni, da to ne bi smelo veljati za vse blago, kajti nemogoče je govoriti o kvotah za vsako vrsto izdelka in v nekaterih primerjih je to bolj izvedljivo kot v drugih. Če obstaja potreba po kvotah, se lahko to določa na nacionalni ravni, Prav tako bi lahko imeli mehanizem za določene metodologije na nacionalni ravni. Toliko v imenu Dana Daltona, v imenu skupine Alde pa gospod Selimovič. Hvala lepa, gospod predsednica, hvala poročevalcu gospodu Dantiju za odlično upravljeno delo, kot običajno. Mislim, da je to pokazal še enkrat pri tem dosjeju. Nekaj komentarjev z naše strani. Četrti člen menimo, da bi morali tukaj upraviti dodatno delo. Vidim, v katero smer naj bi šli, ampak jaz sem odgovoren za to in mislim, da je problem pravne narave. Morda bomo uvali ovire za trgovino, prav tako bi lahko omogočili drugim državam oziroma tretjim državam, da uvedejo maščevalne ukrepe. Ampak jaz imam pravno vprašanje. Nekdo, ki nima pristojnosti, da zadeve spremeni, ali je ta oseba lahko odgovorna za spremembe. Naprimer, nekdo prodaja avtomobile v EU, pa ima sedež zunaj EU. Ta nekdo ne ve, da je prihajalo do goljofij na testiranju, na to pa je ta oseba odgovorna in mora odgovarjati na sodišču za skladnost. ti ljudje imajo vsa pooblastila. Ampak niso vedeli, da, ljudje, da so v tovarni goljofali, na to niso mogli vplivati in tega niso mogli niti zahtevati, ker nimajo teh pristojnosti. Če nimaš pristojnosti za to, kako lahko za to odgovarjaš? Po mojem mnenju to preprosto ne gre skupaj in uh, nisem prepričan, ali je to pravno sploh mogoče po drugi strani seveda razumem, zakaj mm, je bil uveden ta predlog. Sam imam probleme s Facebookom. Tri leta sem poskušal z nekom navezati stike. To je preprosto nemogoče. Tako ne more biti. Potrebujemo torej nekoga, ki bo predstavljal osebo za stik, ki bo lahko zagotovil podatke. Ampak če morajo prevzeti odgovornost, gremo po mojem predaleč. Člena 7 in 8, zadovoljni smo z delom poročevalca v zvezi s tem. Člen 14, želimo si, da bi imeli popolnoma nov člen o tem, kako se bodo pristojnosti delile organom za nadzor trga Organe za nadzor trga bi lahko imeli veliko pristojnosti, ampak bojim se, da bi prišlo do zlorab. V določenih državah proizvajamo kratke majice, avtomobile in mobilne telefone. Če bi se na švedski trg, na primer, poskušale uriniti druge družbe, potem bi lahko naši organi za nadzor bili preveč angažirani, tako rekoč. In mislim, da ne bi bilo dobro, če bi se pojavila ta možnost zlorab. Uporabil sem švedski primer, ne zato, ker menim, da bi se to zgodilo, ampak lahko bi se na švedskem ali kje druge. Želim preprečiti morebitno zlorabo pristojnosti, ki jih imajo organi za nadzor trga. Čeprav menim seveda, da bi pristojnosti morale biti zagotovljene. Spletne strani, O tem smo že govorili v odboru, komisiji sem zastavil vprašanje o tem, ali si lahko zamislijo primer, da se nekdo pretvarja, da zapre časnik, čež da je bila ugotovljena koljufija. Odgovor je bil, da se to nikoli ne bo zgodilo. Ni, nihče nikoli ne bo zahteval zaprtja Le Monda, naprimer. Ampak to se je že zgodilo v Evropski uniji. V eni državi, je prišlo do zaprtja univerze pod pretvezo morebitnih goljufij. Pa vsi vemo, da ni šlo za goljufijo. Univerza je bila zaprta, zato ker si država pač ne želi, da bi ta univerza obstajala v tej državi. Nisem prepričan, da je odgovor, nikoli ne bo prišlo do tega dovolj dober. Zato imam pomisleke v zvezi s tem. In na koncu še nekaj odbor bi lahko bil nekoliko bolj ambiciozen, države članice bi lahko pozvali, da te pristojnosti jemljajo resno. Zaprtje spletne strani je resna stvar. Prav tako ni prav, da se pretvarjajo in sprejemajo določene ukrepe. Tehnično delo nas še čaka, ampak še enkrat se želim zahvaliti gospodu Dantiju za upravljeno delo. Hvala tudi poročamo Senci za odlično sodelovanje. Najlepša hvala. Uh, uh, hvala lepa za zelene, pa pa skaldero. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čisto na kratko. Rad bi se kot vsi zahvalil Nikoli Danti za opravljeno delo in načeloma se strinjamo z uh, njegovim mnenjem. Mislim, da bomo zlahka našli tudi končen kompromis. Seveda ste eh, povzeli eh, to, kar je povedal Nikola Dante in to povedal, eh, primerjali z homologacijo vozil. Ja, res je, gre za podoben paradoks. To je uh, običajno območje, kjer uh, eh, navskrižja interesov uh, ni. Uh, in uh, zaradi tega je evropska raven tudi tako pomembna. Uh, ampak tukaj gre tudi za financiranje uh, takšnega evropskega nadzornega organa. Uh, Eh, torej gre eh, za eh, začaran krok, ki ga je težko urediti tako, da bi bilo to vsem všeč. Po eni strani imamo nacionalne nadzorne organe, ki do določene mere delujejo egoistično, po drugi strani pa nekateri deležniki ne podpirajo večjega prenosa sredstev na eh, evropsko raven. To velja za avtomobile, eh, pa tudi za to področje. In seveda bomo skušali najti kompromis, kot eh, vedno. Potrebno je izboljšati izmenjavo informacij, potrebno je poskrbeti za boljše poznavanje drug drugega in tako naprej. Vse to podpiram. In uh, omenjen je bil tudi člen 7, uh, eh, namreč, da se je potrebno boriti proti navskrižju interesov. Mislim, da so bili predlogi uh, odlični. Potem pa je tukaj člen 14. Uh, zdi se, da s tem organu za nadzor trga dajemo precej uh, pomembno vlogo, uh, pri eh, preprečevanju eh, dostopa do določenih vsebin na spletu. Mislim, eh, da je to dokaj zapleteno področje, namreč prepovedati dostop za določeno obdobje, dostop do spleta in to je potrebno natančno proučiti z vidika državljanskih svoboščin. Torej, to so tiste točke, pri katerih mislim, da bi morali biti pozorni. Kar pa zadeva vse drugo, uh, je Nikola Danti izjemno jasno predstavil uh, svoje poročilo in prepričan sem, da bomo imeli uravnoteženo besedilo, uh, ki ga bo podpirala velika večina skupin. In potem še Marko Zulo v imenu skupine EFDD. Hvala lepa, gospa predsedojoča zelo dobro vemo, da eh, nenehno nanaš, eh, narašča število zakonitih, ampak neskladnih proizvodov na trgu. In ti proizvodi lahko predstavljajo nevarnost tudi za javno zdravje. Eh, pravila, o katerih razpravljamo, naj bi veljala na celotnem ozemlju Evropske unije. Eh, tukaj ne gre zgolj za eh, tiste proizvode, ki so že tako ali tako harmonizirani. Potrošniki pa tudi ne veljo, vedo, da veljajo eh, različna pravila v različnih državah članicah. Eh, cenimo, da eh, je prišlo do določene razširitve uporabe, kajti ta zakonodaja naj bi se sedaj uporabljala tudi za proizvode, ki se prodajajo po spletu. V interesu naših eh, potrošnikov je, da vzpostavimo podatkovno zbirko, ki bo vsepovala vse težave z morebitnimi neskladnimi izdelki. Če želimo, da eh, bo nadzor učinkovit, eh, seveda nadzorni organi potrebujejo tudi ustrezna sredstva. In zaradi tega je ključnega pomena, eh, da ko govorimo o zadostnih sredstvih, govorimo tudi o številu zaposlenih. tudi eh, sankcije oziroma kazni je potrebno uskladiti, kajti ne želimo, eh, da eh, bi prišlo do diskriminacije nekaterih, kar bi lahko škodilo vsem državljanom Evropske unije. Potrebujemo trg, kjer bodo veljala pravila za vse tudi eh, ne evropska podjetja morajo spoštovati ista pravila kot evropska podjetja. Hvala lepa za komisijo. Pa gospod Kvalkija Salmeda, prosim. Uh, the... Hvala lepa. Zahvaljujemo se za aktivno udeležbo velikega števila članov tega odbora eh, in eh, zahvaljujem se gospodu Dantiju za dobro sodelovanje. Vsaj 36 eh, poslancev je podalo predloge na osnutek Evropske komisije, kar kaže, da je to zelo pomembna tema zagotoviti moramo varstvo potrošnikov in hkrati moramo zagotoviti eh, konkurenčnost eh, podjetnikov. Eh, seveda pa se moramo osredotočiti na nadzor na trgu. Seveda je potrebno enako nadzirati izdelke, ki se prodajo na spletu, kot izdelke, ki se prodajo v trgovinah ali pa na ulicah. In veliko je bilo pripomp v zvezi z tem. Seveda si bomo z veseljem ogledali podrobnosti, ampak mislim, da moramo sodelovati z eh, podjetniki, eh, zato da bi preprečili neskladnost izdelkov. Slišali smo tudi eh, veliko na temo na skrižje interesov in tako naprej. Mislim, da bi lahko kompromis bil, da se ne bi osredotočali na individualna podjetja, da bi sodelovali eh, z sindikati, da ne bo šlo za izmenjavo plačila. Mislim, da ne bi bilo prav, če ne bi pomagali podjetjem, da zagotovijo eh, skladnost in če bi to eh, bil zgolj represiven instrument. potrebno je zagotoviti skladnost posod po Evropski uniji in uh, instrument eh, skladnosti je pri tem uh, ključen instrument. Uh, pripravljen uh, sem razpravljati o pomislekih, ki jih imate glede tega, o mreži za zagotavljanje skladnosti. Uh, bo uh, izvajano v skladu z uh, predlogom komisije uh, za enotni trg, ki je bil predložen 9. junija. Veliko predlogov sprememb se osredotoča tudi na obseg, se je osredotočalo tudi na obseg in tudi svet je zaskrbljen glede tega. In če bi parlament uh, rad uh, razširil področje uporabe, potem uh, mislim, da se je svet o tem pripravljen pogovarjati, ampak morate povedati natančno, kaj želite vključiti. Ker če želite vključiti vse proizvode, potem se to sicer zdi eh, jasno, ampak um, potrebno zagotoviti tudi skladnost z eh, drugo zakonodajo, recimo zakonodajo za živila in živalsko krmo. Povejte nam torej natančno, kaj želite. Potem so tukaj tudi predlogi sprememb eh, v zvezi z navedbo geografskega porekla strani proizvajalcev. Eh, to nima nobene povezave z skladnostjo in to je že vključeno v predlog iz leta 2013 o varnosti proizvodov za potrošnike. Če bi sedaj to ponovno vključili v eh, ta predlog, eh, bi eh, to ogrozilo hitro hitr sprejetje tega predloga. Če želite boljši nadzor na trgu, potem ne bi ustrajal pri navedbi geografskega porekla, kajti na ta način tega zagotovo ne bomo dosegli. hitro sprejetje je tisto, eh, kar si želi tudi Evropska komisija. Eh, upamo, da bo ta predlog sprejet še v tem sklicu Evropskega parlamenta in da bo čim prej izveden. Številni predlogi sprememb eh, so izjemno koristni in zaradi tega se veselimo tudi nadaljnega sodelovanja s parlamentom. Hvala lepa. Najlepša hvala in za konec dobi besedo še poročevalec gospod eh, Danti. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa tudi vsem eh, kolegom in pa poročevalcem v senci, s katerimi eh, smo odlično sodelovali. Čaka nas še veliko dela, vendar pa mislim, da smo na pravi poti. Rad bi spregovoril le o določenih točkah. Eh, najprej obseg uporabe. O tem je na koncu spregovoril tudi predstavnik Evropske komisije. Evropski komisiji se zahvaljujem za zelo dobro sodelovanje pri pripravi tega poročila in pri analizi besedila. Mislim, da imamo že obstoječe besedilo in mislim, da se ne moremo pretvarjati, da tega besedila ni. Eh, lahko razširimo obseg področja uporabe na eh, določene eh, sektorje proizvodov, ne pa na vse proizvode. Svet mora sprejeti odločitev glede tega, to je odgovornost sveta. Mi smo upravili svoje delo. Četrti člen. Glede tega je moje mnenje takšno. Mislim, da ne moremo dajati prednosti evropskim podjetjem, ampak pomislite samo, kako obravnavamo evropska podjetja. Gre za diskriminacijo v primerjavi z podjetji iz tretjih držav in to se mi zdi nekoliko čudno kajti za evropska podjetja eh, obstaja eh, notranji nadzor, eh, imajo določeno odgovornost in tako naprej. Proizvajalci morajo zagotoviti tudi vse dokumente. In uh, zato ne vem, zakaj nas je strah, uh, zakaj uh, nas je strah, da bi ukrepili nadzor nad tistimi podjetji, ki proizvajajo oziroma prodajo izdelke na evropskem trgu. Nadzor nikoli ne bo na isti ravni, ampak vseeno. Ne gre za proizvajalce e, in, imajo, in ne predlagam odgovornosti proizvajalcev za e, ta podjetja. Eh, ampak gre vse eno za eh, prodajo izdelkov na evropskem trgu. Zaradi tega je potrebno zagotoviti tehnično dokumentacijo, potrebno je zagotoviti ustrezno dokumentacijo za zahtevano eh, obdobje. Potrebno je predstaviti vso dokumentacijo, s katero podjetje lahko dokaže skladnost izdelkov. Poleg tega je potrebno takoj eh, obvestiti proizvajalca v primeru, da je ugotovljena neskladnost izdelkov z evropsko zakonodajo, tako eh, da bodo proizvajalci takoj obveščeni, da eh, določen izdelek ni skladen za pravili evropskega trga in se zato na evropskem trgu ne more prodajati. Torej mislim, da potrebujemo ta uravnotežen pristop. Ne moremo zahtevati več od evropskih podjetij, Eh, oziroma več od eh, podjetij iz tretjih držav kot od evropskih podjetij, ampak vseeno moramo zahtevati malce več. Eh, kajti ne moremo tudi ne diskriminirati evropskih podjetij v primerjavi z podjetji iz tretjih držav. In to je pomembna točka. Seveda pa obstajajo tudi pravne težave, s katerimi se bo potrebno soočiti. O tem razpravljamo tudi z drugimi. In potrebno bo najti rešitev, ampak mislim, da moramo biti vsi prepričani v to, da eh, seveda ne želimo dajati prednosti eh, evropskim podjetjem, ne želimo pa tudi eh, ne dajati prednosti podjetjem iz tretjih držav in potem člena 7 in 8. Mi smo za sodelovanje in to smo že večkrat potrdili, to potrjujemo tudi z tema dvema členoma. Sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem je ključnega pomena na ta način uh, lahko podjetja uh, na trg dajo izdelke, uh, ki ustrezajo pravilom skladnosti. Vendar pa pride v primeru plečila uh, zasebnika in javnemu uh, sektorju uh, Eh, do navzkrižja interesov. Zaradi tega eh, seveda spoštujemo sodelovanje med zasebnim in javnim sektorjem in menimo, da je potrebno ohraniti javno-zasebna partnerstva, kar je zapisano tudi v členu 8. Vendar pa je potrebno preprečiti navzkrižje interesov in tukaj gre za eh, vprašanje, kdo plača in kdo plačilo prejme. Vsi smo videli, kako je potekala preiskava o dizelskem škandalu in vemo, da imamo težave v določenih sektorjih v Evropi. In še zadnji dve točki. E, kvote za nadzor. Mislim, da ne bi imelo smisla, da določamo e, odstotke. E, v povezavi z nadzorom. Moramo si prizadevati za boljšo izmenjavo informacij in poskrbeti moramo za ciljno usmerjeni nadzor. Dva odstotka, trije odstotki nadzora, pet odstotkov nadzora, to uh, so številke, ki uh, lahko privedejo le uh, do nepotrebnega zapravljanja energije in sredstev. In še zadnja točka tukaj eh, gre za internet v eh, mestih, seveda, oziroma za eh, spletne strani. In seveda ne želimo zapirati spletnih strani. In eh, za zaprtje spletnih strani eh, je potrebno tudi sodelovanje pravnih organov. Eh, in uh, potrebno je spoštovati nacionalno zakonodajo. Ne znam si predstavljati, da bi nek nacionalni organ uh, zaprl uh, neko spletno stran. Tukaj govorim o spletnih straneh, na katerih se prodajajo neskladni proizvodi, ki ogrožajo evropske državljane. Gre za proizvode, ki ne ustrezajo evropskim normam in uh, ki torej ogrožajo varnost evropskih uh, državljanov. Uh, do eh, tega pa eh, lahko pride le, če je to predvideno v nacionalni zakonodaji držav članic in v skladu z načeli, ki so zapisane v nacionalni zakonodaji. Eh, evropski nadzorni organ pa ne more zapreti spletne strani. Ali pa univerze, kajti univerze eh, lahko širijo znanje, eh, ne prodajajo pa eh, proizvodov. Torej za eh, to gre in prepričan sem, da bomo z eh, kolegi eh, poročevalci v senci in z celotnim odborom našli ustrezno rešitev in da bomo pripravili kompromisne predloge sprememb, ki bodo odpravili pomisleke in na ta način bomo imeli uravnoteženo in ambiciozno besedilo, ki ga bomo lahko predložili svetu in opravičujem se, če sem bil predolg in hvala lepa kolegom. Thank you very much. Uh... Hvala lepa. Kompromisne predloge spremem bomo obravnavali na naši naslednji seji julija. Z tem zaključujemo z to točko na dnevnem redu in smo pri zadnji točki na našem današnjem dnevnem redu to pa je obravnava predlogu sprememb na temo vzajemnega priznavanja blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici. Naš poročevalec pa je gospod Štefanec. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej bi se rad zahvalil vsem kolegom, poročevalcem v Senci za sodelovanje in tudi vsem drugim kolegom ki eh, so eh, prispevali eh, k vzajemnemu priznavanju blaga. Prejeli smo 260 predlogov sprememb in predstavil sem 13, pripravil sem 13 kompromisnih predlogov sprememb, o katerih trenutno razpravljamo za poročevalci v senci. Veseli me, da ni bilo nobenih predlogov sprememb, ki bi postavljali pod vprašaj eh, temeljno idejo, eh, ki se skriva za predlogom Evropske komisije. Vzajemno priznavanje je ključnega pomena za ustrezno delovanje notranjega trga. In eh, zaradi tega mislim, da je potrebno izboljšati sistem za vzajemno priznavanje blaga. Na ta način bomo namreč poenostavili postopke za podjetja in pa za nacionalne organe. In na ta način bomo tudi zmanjšali upravno breme za podjetja. Na ta način bomo podjetjem omogočili da eh, uporabljajo načelo prostega pretoka blaga na notranjem trgu Evropske unije. Potrebno bo predvsem izboljšati sistem vzajemnega priznavanja in sicer z ambicioznimi ukrepi, kot naprimer, eh, da podjetjem eh, pokažemo, da njihovi proizvodi že ustrezajo zahtevam v drugih državah članicah. Na ta način eh, bomo lahko vzpodbudili čezmejno eh, sodelovanje. Mislim, da bi morali eh, zagovarjati tudi vzajemno deklaracijo, ki bi olajšala sodelovanje. Mislim, da bi moralo biti vzajemno priznavanje prepovedano le, če eh, bi bili ogroženi javni interesi. Potrebno pa je ukrepiti tudi eh, kontaktne točke oziroma. Oziroma se moramo osredotočiti tudi na eh, postope krševanja sporov. Trenutni predlog bi moral okrepiti eh, evropsko raven in pa vlogo Evropske komisije pri vzajemnem priznavanju. Eh, Evropska eh, komisija bi morala predstaviti mnenje glede primerov, ki jih je potrebno rešiti. Poleg tega predlagam, da bi vzpodbudili čezmejno sodelovanje in sicer z vzpostavitvijo skupine za koordinacijo, ki, bi, ki bi jo sestavljali predstavniki pristojnih organov in pa Eh, kontaktnih točk iz držav članic. Na ta način bi lahko izboljšali izmenjavo informacij, eh, izmenjavo najboljših praks v državah članicah in na ta način bi izboljšali tudi eh, delovanje kontaktnih točk. Poleg tega bi na ta način Evropska komisija lažje pridobila povratne informacije o svojih priporočilih potrebno je zagotoviti eh, dosledno izvajanje te zakonodaje. Veselim se že eh, nadaljnih sej poročevalcev v senci in prepričan sem, da bomo lahko hitro sprejeli ta zakonodajni predlog in mislim, da je to naš skupni cilj. Hvala lepa. Sedaj pa eh, Virginia Rozier, ki je žal ni in bo Nikola Danti spregovoril v njenem imenu. Virginij Razier danes eh, eh, žal ne more biti z nami, mislim, da je njen rojstni dan, ravno danes in zaradi tega eh, bom izkoristil to priložnost, da ji čestitam in prosila me je, da preberem to besedilo. Eh, danes žal eh, ne morem biti prisotna v odboru, žal mi je, eh, ampak kljub temu bi rada čestitala kolego. Kot veste, smo uložili približno 40 predlogov sprememb in namen teh predlogov sprememb je, da izboljšamo ta predlog in sicer predvsem na štirih področjih. Recimo, kar zadeva izjavo o vzajemnem priznavanju. Mm, potrebno je eh, zagotoviti, da bo eh, ta izjava olajšala postopek vzajemnega priznavanja, da pa ne bo postala neke vrste blanko ček za proizvajalce. Potrebno je spoštovati načela, ki jih eh, določa tudi sodišče. Kar zadeva peti člen, gre za oceno proizvodov, menimo, da da vzajemno priznavanje ne bi eh, smelo vplivati na neharmonizirane eh, izdelke. Eh, vzajemno priznavanje je namreč postopek, ki poteka v dveh korakih. Države članice morajo spoštovati svoja načela na nacionalni ravni, poleg tega pa morajo omogočiti tudi da pristojni organi izvajajo ta pravila. Upamo, da eh, bodo naše razprave z poročevalci v senci poskrbele za razjasnitev tega področja in da bomo eh, jasno ločili eh, tehnične norme od individualnega ozvajanja teh tehničnih zahtev. tehnične, eh, tehnična določila je potrebno tudi ustrezno utemeljiti. Eh, podpiramo predlog eh, poročevalca. Glede člena 9 eh, pa poročevalec predlaga, da bi vzpostavili skupino za koordinacijo, ki bi omogočila boljše sodelovanje med pristajnimi organi. To je sporna pobuda, vendar pa smo pripravljeni na razpravo z poročevalcem. Imeli smo prvo sejo za poročevalci v Senci v Strasburgu, šlo je za izjemno konstruktivno sejo in zahvaljujemo se gospodu Štefancu za njegov uravnotežen pristop ki eh, bo zagotavo omogočil eh, široko podporo za ta dokument. Vendar pa eh, je potrebno pri tem zagotoviti popolno skladnost z pogodbami o delovanju Evropske unije. Hvala lepa. V imenu EKR, Emma Clark, je Emma Clarkin, poročevalka v senci in prosila me je, da preberem prispevek v njenem imenu, hvala lepa poročevalcu za, in pa njegovi ekipi za konstruktiven pristop. Na ta način smo lahko našli razumne kompromisne predloge sprememb. EKR poudarja, da bi morali predvsem spoštovati cilj te uredbe. Cilj pa je, da zmanjšamo upravno breme in sicer s pomočjo izvajanja pravil vzajemnega priznavanja. Zaradi tega priporočamo poročevalcu za zagovarjati svoje stališče glede člena 4. Strinjamo se, da pristojni, organ, pristojni organi ne bi smeli imeti pravice, da zahtevajo dodatne informacije od distributerjev. Vse zahteve morajo biti ustrezno utemeljene in eh, poleg tega se more osredotočati eh, zgolj eh, na presojo eh, vzajemne skladnosti. Poleg tega želimo eh, poenostaviti pretok eh, dokumentov. Eh, predlog za eh, izjavo o vzajemnem priznavanju je podala industrija sama in zaradi tega bi se na to morali tudi osredotočiti. Kar zadeva peti člen, Ustrajamo eh, eh, pri eh, točki 5b, kar pomeni, da je potrebno sprejemati oziroma da je potrebno dati prednost tehničnim določilom. Poleg tega pa se je potrebno seveda tudi zavedati, da utemeljeni javni interesi preprečujejo izvajanje zakonodaje o vzajemnem priznavanju. Eh, nismo naklonjeni vzpostavitvi eh, skupine za koordinacijo, menimo, da bi se morali osredotočiti na kontaktne točke. Eh, te nimajo dovolj zaposlenih, poleg tega pa zaposleni nimajo ustreznih kvalifikacij in zaradi tega mislim, da bi lahko dosegli kompromis na tem področju. Podpiramo pa besedilo kot celoto. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu eh, skupine Alde eh, gospod Selimovič, ki nadomešča gospoda Lokegarta. Hvala lepa. Gospod Lokegard se upravičuje, da danes ne more biti z nami, ampak eh, želel je, da izpostavim najpomembnejše točke. Po njegovem mnenju je poročevalec. Uh, imel zelo eh, konstruktiven pristop. Eh, nekaj točk je bilo že rešenih, druge še ostajajo odprte. Najprej, ko gre za definicijo, eh, točka 3.12, poročevalec predlaga, da ehm, v tej točki izbrišemo navedbo sodne prakse Evropskega sodišča. Člen 44. Eh, tukaj gre za uh, upravno poenostavitev, zaradi tega je uh, ta točka ključnega pomena za skupino ALDE. Menimo, da bi bilo potrebno omogočiti vložitev izjave uh, o zajemnem priznavanju v, v angleščini. 47 uh, gre za vzajemno priznavanje, potrebno je zagotoviti hitre in preproste uh, postopke ko gre za uporabo izjave o vzajemnem priznavanju. Mislim, da je potrebno natančno določiti, kdaj lahko organi prosijo za dodatne informacije eh, in za katere informacije lahko prosijo. 5.1. Eh, poročevalec predlaga eh, dodatno definicijo. Upamo, da se bo poročevalec vrnil k prvotnemu predlogu, ki smo ga podpirali pri tem smo lahko prožni, eh, vendar pa je potrebno ohraniti člen 5.5 eh, v obliki, kot eh, je trenutno zapisan. Potrebno pa je vključiti presojo in to močno podpiramo. In sedaj deseti člen upravno sodelovanje, glede tega smo previdni ampak eh, odločili se bomo glede na izid pogajen o eh, četrtem in petem členu. Upam, da bo poročevalec sprejel naše predloge in da bomo dosegli cilj eh, te zakonodaje in sicer, da zmanjšamo upravno breme za podjetja. In sedaj še za zelene, Pascal Dürer. Najlepša hvala in čisto na kratko. Naj se zahvalim eh, gospodu Štefancu za opravljeno delo in hvala lepa, da je upošteval eh, mnenje eh, različnih skupin. To me ni presenetilo, sodelovanje je odlično potekalo in načeloma se tudi strinjamo z poročevalcem. Vendar pa je nekaj točk, kjer menim, da bi lahko besedilo še izboljšali. Najprej vprašanje angliškega jezika. Priti, da eh, podajo izjavo v jeziku države, v kateri želijo delovati. To se nam zdi zelo pomembna točka. Eh, ne bom se vračal k pripombam glede petega člena. Viržin Rezier eh, je to že dobro izpostavila. Upam, da boste to vključili. Eh, seveda ne želimo dodatnega bremena za podjetja in pa za nacionalne organe. In še zadnja točka. Vem, da bo ta nekoliko uh, trši oreh in sicer gre za uh, previdnostno načelo. Vem, uh, da nekateri nasprotujejo uporabi tega načela. ali menite, da obstaja manevrski prostor, kar zadeva uh, proizvode, uh, ki bi uh, lahko bili škodljivi za zdravje ali pa pri katerih bi se jasno pokazala neskladnost. Pri uh, previdnostnem načelu gre zgolj za močan sum, uh, ne gre za dejansko ugotovitev in to se nam zdi zelo pomembno. Ne želimo se namreč znajti v eh, težavni situaciji, ki bi jo lahko preprečili za uporabo tega načela. O tem je potrebno razpravljati. Sicer pa se vam zahvaljujem za upravljeno delo in podpiramo vaše poročila. E- hvala lepa in še EFDD, gospod Cula. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa eh, poročevalec. Strinjamo se z celotnim poročilom, bolj ali manj. vendar pa eh, sem želel spregovoriti eh, zgolj eh, zaradi ene točke. In sicer gre za upoštevanje verodostojnega javnega interesa. Menim, da mora pri tem ključno vlogo igrati Evropsko sodišče, ne pa Evropska komisija. In ta točka se pojavlja v različnih delih besedila. Namreč eh, tukaj gre tudi za vprašanje neutralnosti delovanja Evropske komisije kot takšne. Jaz mislim, da eh, bi sodniki eh, morali imeti svobodo odločanja v specifičnih fazah postopka. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu komisije ponovno predajam besedo gospodinu Njucer Medim. Uh, Hvala. Tudi tukaj zelo toplo pozdravljamo delo poslancev, uh, še zlasti poročevalca gospoda Štefanca. To kaže, da delite našo zavezanost k boljšemu uh, vzajemnemu priznavanju, kar bo koristilo potrošnikom, podjetjem in konkurenčnosti. Načelo vzajemnega priznavanja je bilo doslej neoptimalno uporabljeno, vendar pa moramo ostati ambiciozni, če želimo narediti kaj drugače. Zato pa moramo poskrbeti, da bodo gospodarski subjekti in nacionalni organi imeli pravno gotovost, na katero se morajo biti sposobni opreti, ko govorijo o vzajemni. Vzajemnem priznavanju. Naš predlog želi to doseči. Najprej izjava uh, Eh, o vzajemnem eh, pripoznavanju daje možnost dialoga med podjetji in med eh, organi in tudi postopki so lahko ustrezno upravičeni. Komisija želi omogočiti dostop do trga na tak način, ki je prijazen do podjetij. Ko sem pogledal predloge sprememb, sem najprej pomislil, da moramo skrbno upoštevati tudi morebitno izključenost iz področja uporabe tega predloga. Uh, Načelo vzajemnega priznavanja izhaja iz primarnega prava, torej bo vedno veljalo za izdelke, ki niso podvrženi harmonizaciji. To pomeni, da bo izključenost le prikrajšala e, subjekte in nacionalne e, organ, e, organe postopkovnih jamstev našega predloga. To bo otežilo življenje vseh stvari, ošibilo njihov položaj, hkrati pa se tudi načelo zajemnega priznavanja ne bo močneje izkoriščalo, čeprav je omogočeno s pogodbo. Prav tako smo videli eh, veliko predlogov sprem glede izjave o vzajemnem priznavanju, ti predlogi sprememb naj bi šli v te smer, da bi bila eh, ta izjava zgolj informativna, še zlasti 1, 2, 5 in 1, 4, 9. Ta želita eh, doseči, da bi bila izjava zgolj informativne narave in ne bi imela nobenih pravnih posledic glede tega, kar bi lahko od eh, gospodarskih subjektov razumno pričakovali. Ampak bodimo jasni, če ta izjava ne bo zagotavljala pravne eh, javnosti gospodarskemu subjektu, potem ne bo imela dodane vrednosti in če nima dodane vrednosti, jih nikoli ne bodo uporabljali. Prav tako pa moramo upoštevati tudi predloge sprememb glede ocen, postopka ocenjevanja stanovanja še zlasta 175, 176, 190, 191 in 192. Ta postopek omogoča Eh, upravičevanje omejitev do trga temelji na eh, postopkovnih eh, jamstvih, ki so že trenutno zagotovljeni gospodarskim subjektom, ampak če želimo, da je ta utemelitev legitimna, mora tudi ocenjevati sorazmernost in subsidijarnost. In to je bistveno, če želimo, da bi načelo zemnega priznevanja ustrezno delovalo in če bi želeli doseči, da bodo gospodarski subjekti zaupali v sistem. Če subjekti ne bodo imeli to vrstnega jamstva, jamstva, potem eh, to vzajemno priznavanje ne bo zanesljivo, hkrati pa bo to spodkopavalo že obstoječe pravice, ki jih gospodarski subjekti imajo. Protoko pa je pomembno povdariti, da postopek iz eh, direktive o Eh, preglednosti ne more nadomeščati tega postopka ocenjevanju, kajti direktiva omogoča oceno skladnosti nacionalnega ukrepa z evropskim pravom, ampak ta predlog ne zadeva samih nacionalnih pravil in njihovih učinkov, temveč zgolj praktične rezultate, ki nastanejo, če se za določen izdelek uporablja uh, jo nacionalni predpisi, pri čemer se s temi uh, izdelki zakonito trži v drugi državi članici. Mi smo želeli poskrbeti za hitro uporabo in sprejem tega predloga. Želimo si, da bi bil ta predlog uh, potrjen še v trenutni sestavi parlamenta. Menimo, da je to mogoče, tako da bi ga bilo mogoče čim prej uporabljati in veselimo se že nadaljnega sodelovanja s parlamentom. Pri tem predlogu. Hvala. Hvala vam. In potem še nekaj končnih um, pripomb iz ust poročalca gospoda Štefanca. Hvala lepa. Gospod uh, predsednica, zahvaljujem se vsem kolegom za konstruktivno sodelovanje. Mislim, da je naše mnenje skupno, namreč, da želimo izboljšati postopek in da moramo v ta namen ta postopek poenostaviti. Hkrati pa moramo uh, uh zmanjšati trenutno upravno breme. To je še zlasti pomembno eh, meni, namreč, če obstaja določena zahteva, potem ta ne sme pomeniti zahtevo za dodatne informacije, ki jih eh, gospodarski subjekti že posredujejo. To je načelo, ki mu sledimo in mislim, da bomo eh, s tem načelom potem prišli tudi do končnih kompromisnih predlogov sprememb. Hvala torej vsem kolegom in se veselim nadaljnega sodelovanja. Hvala vam. To pomeni, da bomo predloge, eh, kompromisne predloge sprememb obravnavali na naslednji seji odbora Juliji. Ja, s tem lahko današnjo sejo zaključimo. Hvala vsem za odeležbo, hvala tudi tolmačem in vsem želim prijeten večer. Vidimo pa se jutri zjutraj in nasvidenje.